So, kolegin und Kollegen, bitte nehmen Sie die. Kolegice in kolegi, prosim, če zauzamete svoje mesta. Mm -hmm. So, alle Abstimmlisten sind verteilt. Erstmal guten Morgen zusammen und wir haben heute. Äh, vsi seznami so bili razdeljeni, dobro jutro, danes imamo kar na pet program. Pozdravljam tudi ekipo snemalcev iz parlamenta, ki snim, snemajo film za kolegico Linda McEwan. To bo McEwan TV. In kar začeli bi z glasovanjem. In eh, Chris Davis se je prijavil k besedi v zvezi s to temo. Izvolite. Predsedujoči, vem, da nimamo prevodov uh, predlogov sprememb v vse jezike in to nasprotuje poslovniku. In kljub temu imam podporo tudi za. Um, imam tudi podporo poročevalcev v senci, da nadaljujemo, kar tudi razumem, čeprav se s tem ne strinjam in zato bi prosil za pojasnilo, zakaj tukaj postopamo v nasprotju za poslovnikom. Dragi Kris Davis, o tem smo se dogovorili, ko smo določili roke za to poročilo. Namreč, da se predloge sprememb lahko predloži samo v angliščini. Prašal sem, če kdo temu nasprotuje, takrat nihče ni nasprotoval. In sedaj mi je. Eh, opozoril gospod Holger Kramer, ki mu bom takoj dal besedo, ki se ne strinja s tem postopkom. Vsi kolegi so rekli, da bomo pač eh, predložili predloge sprememb samo v angliščini. Tudi kolega Holger Kramer je predložil svoje predloge sprememb v angliščini in eh, dal mu bom besedo, zato da lahko še enkrat utemeli, zakaj se s tem postopkom na tak način ne strinja, čeprav je odbor glasoval o tem, da bi tako um, postopali zato, da ne bi podaljševali roka zaradi prevodov, ampak da bi čim prej lahko postopek zaključili. Holger Kramer izvoli. Hvala, Matija, za besedo. Tudi ne bom uh, po nepotrebnem to zavlačeval, ampak mislim, da je poslovnik tisti dokument, ki je osnova za delo parlamenta. In mislim, da je ne, ne moremo poslovnika kar vklopiti in izklopiti, kot nam paše. V konkretnem primeru gre za zelo zapleten postopek soodločanja, zato potrebujemo čas in veliko truda, da preberemo celo besedilo in mislim, da je ena od temeljnih pravic poslancev, da to lahko počnejo v materinščini, če to želijo. No, morda nisem bil prisoten, ko je, bil, ko je odbor odločal, da bomo spregledali poslovnik, ampak mislim, da odbor sam nima prvice reči, da bomo enostavno ignorirali poslovnik. Če je stvar v tem, da imamo premalo osebja za prevajanje, bi morali premisliti, da marsikakšno um, nezakonodajni dokument, o katerem razpravljamo, uh, damo na konec, damo v zadnjo mesto vrsto, ne moremo pa sedaj. Um, Tukaj pri pomembnih dokumentih, pri pomembnih zakonodajnih dokumentih samo pospeševati za to, da bo poleti v veljalo. In mislim, da s tem pri tako zapleteni zakonodaji ne uh, um, upravljamo dobro svojega dela. Dragi Holmar Kramer, nismo ignorirali poslovnika člen 156.6 omogoča parlamentu in v tem primeru odbor, odboru, da se odstopa od tega. To poslovnik omogoča in poslovnik upoštevamo do zadnje pikice. Tudi vi ste vaše uh, spre, predloge spremem podali v angliščini, tako kot smo se dogovorili, ampak rad bi, da še enkrat glasujemo o tem, zato da bo tudi v nadalje jasno, ali naj še naprej tako postopamo ali naj tak postopek ustavimo. Torej, potem je to pravzaprav sprejeto in bomo tako nadaljevali, ni več razprave o tem in lahko začnemo z glasovanjem. To je točka, števi, eh, točka dnevnega reda 11 sprememba uredbe e ES 726 skozi 2004 glede farmakovigilance. Pri tem bomo začeli z predlogom spremembe številka 2 poročevalca. Kdor želi tem postopati, tako naj dvigne roko proti za sprejeto. Predlog spremembe 3 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Šest je bil umaknjen, sedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti, vzdržani, sprejeto. Vzdržani sprejeto. Ena za, proti, vzdržani sprejeto. Sedaj glasujemo o tako spremenjenem poročilu, elektronsko glasovanje. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 47 za, nič proti, nič zdržanih glasov, čestitke. Drugi, drugo glasujemo odpa, um, elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 50 za, nihče proti, nihče zdržan, čestitke. sedaj pa direktiva številka 7. Torej glasujemo o predlogu s prvim besedem, kdo je za, kdo je proti, vzdržani zavrnjeno. Dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Osem za, proti. to bomo preverili elektronsko. Preverjamo predlog številke 8 in to elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 31 za, 13 proti, 4 zdržani. Sprejeto. Potem bomo glasovali o deveti spremembi za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 4 za, proti, vzdržani, sprejeto oziroma zavrnjeno, se popravlja predsedujoči, ne, sprejeto, bil sem še enega više pri devetki. No, torej, 5 za, proti, vzdržano, sprejeto. 1 za, proti, vzdržano vzdržani, sprejeto. Šest za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem osnutek poročila kot predlagano, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 49 za, nič proti, nič vzdržanih glasov potem pa zakonodajni osnutek glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 50 za, nihče proti, nihče vzdržan. Čestitke, Linda McEwan. Und natürlich Seveda bo poročilo prevedeno v vse jezike. Potem pa prihajamo k naslednjemu poročilu Krisa Davisa, skupna ribiška politika. Kris Davis je prosil za besedo, izvoli. Hvala, čisto na kratko. Imeli smo 550 predlogov spremem po zvezi s tem mnenjem. Hvala uh, poročevalcem v senci, ki ste mi pomagali to zmanjšati. In, uh, stopnja soglasja med skupinami je velika in tudi glede predlogov sprememb in glede seznama glasovanja. Le malo je takih, s katerimi se ne uh, strinjam in kjer. Uh, Predlagam, da glasujemo proti, predvsem zato, ker vključujejo ponavljanje ali podvajanje in v nekaterih primerjih pa mislim, da presegajo obseg veljave ribiške politike. Preden bomo glasovali, mislim, da bomo s tem podprli predlog komisije, da bo lahko tudi okrepila uh, trajnostno politiko v prihodnosti, se pravi ribiško politiko. In, uh, upam, da bodo glasovanja se enako išla tudi v političnih skupinah, zato da bomo lahko imeli tudi močan argument v odboru za ribištvo, ko bo potekalo v septembru. Hvala lepa, sedaj je pred nami veliko dela, poročevalec nam je že povedal, koliko predlogov sprememb jih imamo, sedaj imamo 38 konsolideranih in kompromisnih predlogov sprememb, zato bomo kar začeli, torej konsolidirani predlog 1 za proti vzdržanje sprejeto. Konsolideren predlog 2 za proti vzdržanje sprejeto. Konsolideren predlog 3 za proti vzdržanje sprejeto. 4 za proti vzdržanje sprejeto. 5 za proti proti, vzdržani, sprejeto 6 za, proti, vzdržani, sprejeto 7 za, za, proti, vzdržani, sprejeto 8 za, proti, vzdržani, sprejeto. Konsolidiran predlog 9 za, proti, vzdržani, sprejeto 10 za, proti, vzdržani, sprejeto 10 za sprejeto. 11 za, proti, zdržani, sprejeto. 12 za, proti, zdržani, sprejeto. 13 za, proti, zdržani, sprejeto. 14 za, proti, zdržani, sprejeto. 16, 15 eh, za, proti, zdržani, sprejeto. 16 za, proti proti, zdržani, sprejeto. 17 za, proti, zdržani, sprejeto. 18 za, proti, zdržani, sprejeto. 19 za, proti, zdržani, sprejeto. 20 za, proti, zdržani, sprejeto. 21 za, proti, zdržani, sprejeto proti, zdržani sprejeto. 22 za, proti, zdržani sprejeto. 23 za, proti, zdržani sprejeto. 24 za, proti, zdržani sprejeto. 25 za, proti, zdržani sprejeto. 26 za, proti, zdržani sprejeto. 27 za, proti, zdržani sprejeto proti vzdržanje sprejeto, 28 za, proti vzdržanje sprejeto, 29 za, proti vzdržanje sprejeto, 30 za, proti vzdržanje sprejeto, 31 za, proti vzdržanje sprejeto, 32 za, proti vzdržanje sprejeto, 33 za, proti vzdržanje sprejeto. Zdržani, sprejeto. 34 za, proti, zdržani, sprejeto. 35 za, proti, zdržani, sprejeto. 36 za, proti, zdržani, sprejeto. 37 za, proti, zdržano, sprejeto. 38 za, proti, zdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Chris Davis, predlogi sprememb so bili samo v angliščini. Ali kaj ogovarjate proti temu? Ne, potem lahko nadaljujemo. to priložnost bi izkoriščil, da se zahvalim za sekretarjat, za vse, kar je naredil doslej. Hvala. Lista. Naslednji predlog spremljiv, o katerem moramo glasovati, je 149 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Potem 163 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 167 za, proti. Še enkrat, 167 za, proti, vzdržani, sprejeto. 169 za, proti, vzdržani, zavrnjeno naslednji je 177 za, proti, zdržani, sprejeto. 178 za, proti, zdržani, sprejeto. 180 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 186 za, proti, vzdržani, ni jasno, bomo glasovali elektronsko, 186 glasujemo. Haben alle abgestimmt? Abstimmung. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 21 za, 34 proti tako je zavrnjen. Glasujemo o 190 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 191 za, proti, zdržani, sprejeto. 192 za, proti, zdržani, sprejeto. 193 za, proti, zdržani, sprejeto. 194 za, proti zavrn, sprejeto, 12 eh, za proti zdržani sprejetju, 195 za proti zdržani sprejeto, 196 za proti zdržani zavrnjeno, 197 za proti zdržani zavrnjeno. 199 za, proti, zdržani ni jasno, bomo glasovali elektronsko 199. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 39 za, 14 proti, sprejeto. 200 za, proti, zdržani, sprejeto. 201 za, proti, zdržani, sprijeto. 13. Radi bi, da preverite, torej 201, preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 28 za, 27 proti, je sprijeto. Poročevalec 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. 202 za, proti, vzdržani, sprejeto. 14 za, prosim, eh, proti, vzdržani, za sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 208 za, proti, vzdržani, sprejeto, 213 za, proti, vzdržani, sprejeto, 216 za, proti, vzdržani, sprejeto, 217 za, proti, vzdržani, sprejeto, 218 za, proti, vzdržani, sprejeto, 219 za, proti, vzdržani, sprejeto, 219 za, proti, vzdržani, sprejeto, 221 za, proti vzdržani sprejeto. 222 za, proti vzdržani zavrnjeno. 223 za, proti vzdržani. Še enkrat, 223, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprijeto, 224 za, proti, vzdržani, sprijeto, 225 za proti, zdržani. Ni čisto jasno, bomo glasovali elektronsko 225. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 za, 28 proti, zavrnjeno. 226 za, proti, zdržani, sprejeto. 227 za, proti, Zdržani sprejeto, 228 je bil omaknjen, 229 za, proti, zdržani sprejeto, 230 za, proti, zdržani sprejeto, 231 za, proti, zdržani sprejeto. Bomo preverili 231. Preverjamo, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 dafür. 26 za, 28 proti, zavrnjeno. Potem 233 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 234 za, proti, zdržani, sprejeto. 235 za, proti, zdržani. vzdržanim. Bomo preverili 235, preverjamo elektronsko, glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 19 proti, 4 vzdržani glasovi sprejeto. To ni bilo jasno z mojega položaja. 236 za, proti vzdržani zavrnjeno, 237 za, proti vzdržani sprejeto. Potem lahko spet malo nekaj jih preskočimo. Naslednjo, v kateri moramo glasovati, je 254 za, proti, vzdržani sprejeto, 256 za, proti, vzdržani sprejeto, 257 za, proti, vzdržani sprejeto, 258 za, proti, Še enkrat prašam, prosim, če dvignete roke. Glasujemo 258 za, proti, zdržani, sprejeto. 272 za, proti, zdržani, sprejeto. 273 za, proti, zdržani, sprejeto. 275 za, proti, zdržani, sprejeto. 281 za, proti. Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 292 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 31 za. Proti? Vzdržani? Sprejeto. 300 za. Proti? Vzdržani? to je bilo prehitro. Še enkrat glasujemo o 300 za, proti, vzdržani, sprejeto. Potem lahko spet preskočimo do 41. Glasujemo 41 za, proti, zdržani, sprejeto. Potem 334 za, proti, zdržani sprejeto, 335 za, proti, zdržani, 300, še enkrat, 335 za, proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko, torej 335 elektronsko glasujemo. 335 za ste vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 24 proti, sprejeto. 336 za, proti, vzdržani, sprejeto. 339 za, proti, vzdržani, sprejeto. 43 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto. 44 je bil maknjen, 340 za, proti, vzdržani, sprejeto. 343 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 343 bomo preverili. Elektronsko glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja. 24 za, 31 proti, zavrnjeno. 344 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 345 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 348 za, proti, zdržani, zavrnjeno. To bomo preverili elektronsko, 348. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 26 za, 28 proti. Nič zdržanih, zavrnjeno. 46 za, proti, zdržani, sprejeto. 349 za, proti, zdržani, sprejeto. 350 za, proti, zdržani. Bomo preverili. 350 elektronsko glasujemo. Ste si glasovali, konec glasovanja. 27 za, 28 proti, zavrnjeno. 47. 47 za proti, vzdržani sprejeto. 351 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 352 za, proti, vzdržani sprejeto. 363 za, proti, vzdržani sprejeto. 371 za, proti proti, zdržani, sprejeto, 52 za, proti, zdržani, sprejeto, 380 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 55 za, proti, zdržani, sprejeto, 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 387 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 388 za, proti, vzdržani, sprejeto. 389 za, proti, vzdržani, sprejeto. 390 za, proti proti, vzdržani, sprejeto 391 za, proti, vzdržani, sprejeto 392 za, proti, vzdržani, sprejeto 393 za, proti, vzdržani, sprejeto 394 za, proti, vzdržani, sprejeto 395 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 398 za proti, zdržani sprejeto, 399 za, proti, zdržani sprejeto, 400 za, proti, zdržani, bomo preverili elektronsko, glasujemo 400, ste vsi glasovali, konec glasovanja, 22 za, 34 proti, zavrnjeno 401 za, proti, zdržani, sprejeto. 402 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 60 za, proti, zdržani, sprejeto. 403 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 61 za, proti, zdržani, sprejeto. 404 za, proti, zdržani, sprejeto vzdržani, bomo preverili. Preverjamo 404. Glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 26 za, 28 proti, zavrnjeno. 405 za, proti, vzdržani, sprejeto. 406 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 407 za, proti, vzdržani. To bomo preverili. Preverjamo 407. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 26 za, 29 proti, zavrnjeno. Nadaljujemo. 420, Julie Görling, 420 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 422 za, proti, vzdržani, ni jasno. 422 elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 31 proti, zavrnjeno. 423 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 424 za, proti, vzdržani, sprejeto. 425 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto spet lahko preskočimo na predlog spremembe 68 poročevalce za proti vzdržani sprejeto. 436 za proti vzdržani zavrnjeno. 437 za proti vzdržani zavrnjeno. 438 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 439 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 69 za, proti, zdržani, za, sprijeto. 440 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, 441 za, proti, vzdržani sprejeto, 71 za, proti, vzdržani sprejeto, 442 za, proti, vzdržani sprejeto, 443 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 444 za, proti, proti. Zdržani zavrnjeno. 447 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 446 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 445 za. Proti. Zdržani sprejeto. 450 za 450. Še enkrat 450 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 451 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 74 <clears throat> za, proti, zdržani, zavrnjeno. Zdržano sprejeto. 453 za, proti, zdržani sprejeto. 76 za, proti, zdržani sprejeto. 455 za, proti, zdržani zavrnjeno. 456 za, proti, zdržani zavrnjeno. 77 za, proti proti, vzdržanje je sprejeto. Štiristo sedeminpetdeset za, proti, vzdržanje sprejeto, štiristo oseminpetdeset za, proti, zavrne, zavrnjeno, štiristo devetinpetdeset za, proti, vzdržanje zavrnjeno, štiristo 460 in 464 lahko glasujemo skupaj za, proti zdržanje sprejeto. 461 za, proti zdržanje sprejeto. 462 za, proti zdržanje sprejeto. 465 za, proti zdržanje zavrnjeno. 467 za proti vzdržani sprejeto. 78 poročevalec za proti vzdržani sprejeto. 79 za proti vzdržani sprejeto. 80 za proti vzdržani sprejeto. 469 za proti vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno 81 za, proti vzdržani sprejeto 82 za, proti vzdržani sprejeto 83 za, proti vzdržani sprejeto 470 za, proti vzdržani sprejeto 471 za, proti vzdržani sprejeto. 84 poročevalec za, proti, vzdržani, sprejeto, 85 za, proti, vzdržani, sprejeto, 87 za, proti, vzdržani, sprejeto, 88 za, proti, vzdržani, sprejeto, 89 za, proti, vzdržani, sprejeto, 475 za proti, vzdržani sprejeto, 476 za, proti, vzdržani sprejeto, 477 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 478 za, proti, še enkrat, 478, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, sprejeto. 479 proti. 479 se popravlja predsedujoči za, proti, vzdržani, sprejeto. 480 za, proti, vzdržani, sprejeto. Spet malo preskočimo na 492 za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. 496 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 495 za, proti, vzdržani, sprejeto. 506 za, proti, vzdržani, sprejeto. 508 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Ni jasno, glasujemo elektronsko 508. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 25 za, 31 proti, zavrnjeno. 507 za, proti, vzdržani. bomo preverili tudi 507. Elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja, 22 za, 35 proti, zavrnjeno, 521 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 523 za, proti, vzdržani, sprejeto, 100 poročevalec za, proti, vzdržani sprejeto, 102 za, proti, vzdržani sprejeto, 103 za, proti, vzdržani sprejeto, 531 za, proti, vzdržani sprejeto, 105 za, proti, vzdržani sprejeto, 535 za, proti, vzdržani sprejeto, 536 za proti, vzdržani sprejeto, 537 za, proti, vzdržani sprejeto, 538 za, proti, vzdržani sprejeto, 539 za, proti, vzdržani. Tole bomo preverili. Glasujemo 539 so si glasovali. Konec glasovanja. 22 za, 34 proti, zavrnjeno. 540 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 541 za, proti, zdržani, sprejeto. 542 za, proti, zdržani, sprejeto. Sedaj pa vodne izjave. 106 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 107 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 108 za, proti, vzdržani sprejeto, 109 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 110 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 111 za, proti, vzdržani sprejeto, 112 za, proti, proti, vzdržani sprejeto, 113 za, proti, vzdržali zavrnjeno, 114 za, proti, vzdržani, vzdržani, to bomo preverili elektronsko, 114 elektronsko, glasujemo, ste si glasovali, konec glasovanja, 26 za, 28 proti, zavrnjeno. 115 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 116 za, proti, zdržani, sprejeto. 117 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 118 za, proti, zdržani, sprejeto. 119 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 121 za. To je 21. Prva misel je vedno najboljša, torej še enkrat glasujemo 121 za, proti, zdržani sprejeto 122 za, proti. Zdržani zavrnjeno. 123 za. Proti. Zdržani sprejeto. 124 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 125 za. Proti. Zdržani zavrnjeno. 126 za. Proti. Zdržani sprejeto. 127 za. Proti. Proti. Zdržani. Zavrnjeno. 128 za. Proti. Zdržani. Sprijeto. Bomo preverili. 128 elektronsko. Glasujemo. Sto si glasovali. Konec glasovanja. 31 za, 26 proti, sprejeto. 129 za, proti zdržani. Spet bomo preverili tudi to elektronsko, kaj ti ni razvidno, 129 elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 35 za, 21 proti, jasno sprijeto. 130 za, proti, zdržani, sprijeto. 131 za, proti, zdržani vzdržani se vrnjeno. 132 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 133 za, proti, vzdržani sprejeto. 134 za, proti, vzdržani sprejeto. 135 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 136 za, proti proti, zdržani sprejeto, 137 za, proti, zdržani zavrnjeno, 138 za, proti, zdržani sprejeto, 139 za, proti, zdržani zavrnjeno, 140 za, proti, zdržani zavrnjeno, 141 za, proti, Vzdržani zavrnjeno, 142 za, proti vzdržani zavrnjeno, 143 za, proti vzdržani zavrnjeno. In s tem lahko pridemo na končno glasovanje, ki bo elektronsko glasujemo. Am alle abgestimmt? Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 50 za, nihče ni Nihče ni proti, osem vzdržanih glasov. Čestitke Kris Davis za to mnenje. Odlično. Chris, thank you for the management, both. Das war wirklich ein hartes Stück Arbeit und vielen To je bil res eh, naporno delo. Hvala tudi sekretarjatu za konsolidirane predloge. Moram reči, da je bilo to odlično delo. Hvala poročevalcu in tudi poročevalcem v senci. So, jetzt geht's weiter. Tako, zdaj lahko nadaljujemo. In sicer z vseevropsko energetsko infrastrukturo, ter eh, mnenjem Pavla Poka bomo kar začeli. Ste vsi pripravljeni? Začnimo s predlogom spremembe 28. Za, proti, zdržani, sprejeto. Potem 30 za, proti, zdržani, Zavrnjeno. Želite, da preverimo? Torej 30 preverjamo, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 18 za, 36 proti, eno zdržan glas, jasno, zavrnjeno. Glas, sedaj glasujemo o 34, glasujemo proti, za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 35. No, preverimo 34. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 53 za, 5 proti pač vzdržanih glasov. So, dann stimmen wir ab über 35. 35 dafür. 35 za, proti, zdržani, sprejeto. 32 za, proti, zdržani, dvaj, eh, sprejeto. 36 za, proti, zdržani, sprejeto sprejeto 37 za, proti, zdržanim, sprejeto 38 za, proti, zdržani, to bomo preverili, glasujemo, številka 38, glasujemo. Konec glasovanja. 20 za, 35 proti, eno zdržan glas, zavrnjeno. 39 za, proti, zdržani. Ni čisto jasno. Tudi 39 moramo preveriti, ker te iz te perspektive ni vidno. 39 glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja. 30 za, 20 proti, sprejeto. 40, ne, 41. Kdo je za? Kdo je proti? Se kdo zdrži? Ne? Zavrnjeno. Preverjamo 41. Amal abgestimmt. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 21 za, 36 proti, zavrnjeno. 42 za, proti, zdržani, sprejeto. 43 za, proti, Dragi kolegi, še enkrat prosim, če dvignete roke, glasujemo o 43. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Zavrnjeno. 44. Za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 45. Za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 46. Za? Proti? proti, vzdržani, zavrnjeno, 47 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 48 za, proti, vzdržani, sprejeto, 49 za, proti, vzdržani, sprejeto, 50 za, proti, vzdržani, vzdržani, sprejeto 52 za, proti, vzdržani, sprejeto 53, 53 za, proti, vzdržani, sprejeto 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 53. 55 in 58 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeto. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57 za, proti, vzdržani, sprejeto. 59 za, proti, vzdržani, sprejeto. 60 za, proti proti stržani sprejeto. 62 za, proti, zdržani, sprejeto. 63, tu imamo glasovanje po delih, prvi del za, proti, zdržani, zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani, tudi to je zavrnjeno. 64 za, proti, vzdržani. Preverjamo 64, elektronsko, ni razvidno. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 24 proti, sprejeto. 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 66 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 67 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 68 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, Vzdržani zavrnjeno. 70 za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili 70 elektronsko. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 34 za, 24 proti. Sprejeto.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 proti, zdržani, zavrnjeno. 75 za, proti, zdržani, sprijeto. 76 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 77 za, proti, zdržani. Preverili bomo 77, elektronsko glasujemo. Haben alle abgestimmt? Ab Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 27 za, 30 proti, zavrnjeno. 78 za, proti, zavrnjeno. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 80 za, proti proti, vzdržani zavrnjeno, 81 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 82 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno prejeto, drugi del je bil sprejet, ampak ga bomo preverili. Glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 30 za, 29 proti, sprejeto. 83 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 84 za, proti vzdržani sprejeto. 86 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani zavrnjeno, drugi del za, proti, vzdržani zavrnjeno. Drugi del je bil tudi zavrnjen. 85 kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. Vzdržani, zavrnjeno 87 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno 88 za, proti. Vzdržani, sprejeto 89 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno 90 za, proti. Vzdržani, zavrnjeno. ni bilo povsem jasno. Preverili bomo 90. predlog spremembe, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 za, 33 proti, zavrnjeno. 91 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili, če želite. 91 elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 39 za, 20 proti. Sprejeto. E, 93. Kdo je za? Proti. Vzdržani, zavrnjeno. 92 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 94 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 95 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 96 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 97 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno 98 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 99 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 5 za, proti, vzdržani, sprejeto, 101, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 102 umaknen, 103, kdo je za, 103, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto, 104 za, proti, vzdržani sprejeto, 106 je naslednji za, proti, vzdržani zavrnjeno, 107, kdo je za? 106 bi radi preverili. Prav. ste vsi glasovali, konec glasovanja. 51 za, 5 proti. Dan, kam vi je 100? 107 za, proti, zdržani, zavrnjeno. 108 za, proti, zdržani, sprejeto. 109 za, proti, vzdržani sprejeto, 110 za, proti vzdržani sprejeto, 111 za, proti vzdržani zavrnjeno, 112 za, proti vzdržani sprejeto, 115 za, proti vzdržani zavrnjeno vzdržani. Bomo preverili 115, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 29 za, 27 sprejeto. 27 proti sprejeto. 116 za, proti, vzdržani sprejeto. 117 za, proti, vzdržani sprejeto. 118 za, proti proti, vzdržani sprejeto, 120 za, proti, vzdržani. Tega bomo tudi preverili. 120 elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 24 za, 34 proti zavrnjeno. 122 za, proti, vzdržani, sprejeto. 123 postane brezpredmeten, 124, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 125 za, proti, vzdržani, sprejeto. 122 oziroma 127 se popravlja predsednik, kdo je za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 133 za, proti, vzdržani, sprejeto, 134 za, proti, vzdržani, sprejeto, 135 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 136 za, 135 bi radi preverili prav. Elektronsko glasujemo. ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 25 za, 34 proti. Zavrnjeno. 136 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 137 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 138 za, proti, vzdržani za vrneno, 139 za, proti, vzdržani za vrneno, 140 za, proti, vzdržani sprejeto, 141 v dveh delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani za vrneno, drugi del za, proti, proti, vzdržani, zavrnjeno. 142 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverili ga bomo. 142 eh, preverjamo elektronsko. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 29 za, 30 proti, zavrnjeno. 143, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. E, pa še vodne navedbe, 7, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, 9 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeto deset za, proti vzdržani, sprejeto enajst za, proti vzdržani, sprejeto dvanajst za, proti vzdržani. Bomo preverili. Elektronsko glasujemo o 12. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 26 proti, sprejeto 13 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani sprejeto, 15 za, proti, vzdržani sprejeto, 16 za, proti, vzdržani sprejeto, 17 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, sprejeto 18 umaknem, 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. To ni bilo jasno, preverili bomo. 23 elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 28 za, 30 proti. Zavrnjeno z majhno večino. 24 e, za, proti, vzdržani. Tudi tega moramo preveriti. 24 elektronsko glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja, 24 za, 35 proti, zavrnjeno. 25, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite, da preverimo? 26. Preverjamo 26, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja 32 za, 28 proti, sprejeto. Zdaj pa končno glasovanje o celotnem mnenju. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 51 za, 3 je proti, 5 vzdržanih glasov. Eh, čestitamo Pavlu Poku. Next one. two amendments that were withdrawn at the last moment. So if you can use it. So, dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt. Prehajamo na točko dnevnega reda 15, skupna ureditev trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva. Eh, prosim, da tisti, ki ne želite sodelovati, zapustite dvorano. Tisti, ki želite glasovati, pa ostanite tukaj, začeli bomo. Dva predloga sprememb sta bila v zadnjem momentu umaknjena, eh, zato o njih ne bomo glasovali, začnemo pa 54. Kdo je za? Proti, vzdržani sprejeto, šest za proti, vzdržani. Ni bilo jasno, preverili bomo predlog spremembe 6, elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja 25 za, 34 proti, zavrnjeno. 55, kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto, sedem za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 56 za, proti, vzdržani, sprejeto, osem za, proti, vzdržani, sprejeto, 57 za, proti, vzdržani, sprejeto, vzdržani. Ni bilo jasno. Še enkrat jasno pokažite, kdo je za, proti, vzdržani. Preverili bomo. 57 elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 35 za, 24 proti. Sprejeto. 58, kdo je za? Proti? Samo 8 ali 9 vas je dvignilo roke. Kdo je za 58? Tako, zdaj pa je bolj jasno. Proti, zdržani, sprejeto. 59. Z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto, 60 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, sprejeto, 61 za, proti, vzdržani, sprejeto, 63 za, proti, vzdržani, sprejeto, 62 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani sprejeto, 11 za, proti, vzdržani sprejeto, 67, o tem glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 66 za, proti, vzdržani sprejeto, 12 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 13 za, proti, proti, vzdržani zavrnjeno, 14 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 15 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 16 in 68 sta identična, glasujemo, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 69 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 70 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 18 za, proti, vzdržani, sprejeto, 70 za, proti, vzdržani sprejeto, 19 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 71 za, proti, vzdržani sprejeto, 72 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 20, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno, 73 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 74 za, proti, vzdržani, sprejeto, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 76 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno 77 za, proti vzdržani, sprejeto 21 za, proti vzdržani, sprejeto 22 za, proti vzdržani, sprejeto 23 za, proti vzdržani, zavrnjeno 78 za proti, vzdržani, zavrnjeno, 24 za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno, 24 bomo elektronsko preverili, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 23 za, 32 proti, zavrnjeno. 24. predlog je bil zavrnen, 79 kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. 80, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. 26 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 81 za, proti. Vzdržani Preverili bomo 81, glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 25 za, 33 proti, zavrnjeno. 81 je bil zavrnen, 82, kdo je za? Proti, vzdržani zavrnjeno, 83 za proti, vzdržani, sprejeto, 84 za, proti, vzdržani, sprejeto, 85 za, proti, vzdržani, zavrneno. Šestinosemdeset postane brezpredmeten, osemindvajset kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 29 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 87 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 88 za, proti, vzdržani, sprejeto, 30, kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno, 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 33 za, 32, o tem smo že glasovali, 32. Zdaj pa glasujemo 33. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno? 90. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 34 za. Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 35 za. Proti? Vzdržani. Zavrnjeno. 91 za. Proti? Vzdržani. Sprejeto. 92. 91 želite preveriti, bomo elektronsko preverili in glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 36 za, 21 proti, sprejeto. 92 je zdaj na vrsti, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto, 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 37 za, proti vzdržani, sprejeto, 93, ta je bil umaknen, 94 je zdaj na vrsti, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto, 38 za, proti vzdržani, zavrnjeno, 95 za, proti vzdržani, sprejeto, 40 za, proti vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno, 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 98 in 99 lahko skupaj glasujemo, kdo je za, proti, vzdržani. Ni bilo povsem jasno. Elektronsko bomo preverili 98 in 99 glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja 23 za, 25 proti. Zavrnjeno. 100 in 102. Skupaj glasujemo, kdo je za. Proti. Vzdržani, ni bilo jasno. Bomo elektronsko preverili 100 in 102 skupaj. Glasujemo ste vsi glasovali, konec glasovanja 30 za, 26 proti. Sprejeto. 103 in 104 skupaj. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. 105, ta je bil umaknen. 106, o tem bomo glasovali. Kdo je za? proti, vzdržani sprejeto. 109, kdo je za, proti, vzdržani. Ni bilo jasno. Elektronsko bomo preverili 109. predlog spremembe. Glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 37 za, 90, eh, 20 proti. Sprejeto. O 107 in 108 ne bomo glasovali. 41, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. 110 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 111 za, proti, vzdržani, sprejeto. 42 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno, 43 za, proti, vzdržani, sprejeto, 112 za, Trinštirideset bi radi preverili? Želite si ga preveriti, velja. Glasujemo elektronsko o trinštirideset ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 24 za, 33 proti. Zavrnjeno, torej dobro, da smo preverili. 112. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. 113 za. Tudi 112 bi radi preverili. Prav elektronsko glasujemo. Ste vsi glasovali, konec glasovanja. 51 za, 4 je proti, torej sprejeto, ampak prosim, res dvigujte roke. 113, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. 114 za, proti, vzdržani, ni bilo jasno, elektronsko bomo preverili, glasujemo o 114. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 32 za, 24 proti, sprejeto 115. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno, 44 za, proti, vzdržani, sprejeto 116 in 17 skupaj. Identična sta, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 18 umaknen, 45, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 46, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili, če želite. Glasujemo elektronsko ste vsi glasovali, konec glasovanja. 31 za, 25 proti, sprejeto. 47, kdo je za, proti, vzdržani zavrnjeno. 48 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 49 za, proti, vzdržani sprejeto štiri, kdo je za, proti, vzdržani. Ni bilo povsem jasno, preverili bomo četrti predlog, elektronsko glasujemo, ste vsi glasovali. Konec glasovanja. 24 za, 33 proti, zavrnjeno. 50, kdo je za, proti, vzdržani. Tudi to je bilo tesno, elektronsko bomo preverili 50, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 36 za 21 proti. Sprejeto. 5 umaknen, 51, kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrneno. 52 za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. 53 za proti, vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje o celotnem besedilu. Glasujemo elektronsko. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 53 za, nihče proti, 3 vzdržani. Čestitke poročevalcu za sprejeto poročilo. So, Naslednje glasovanje. Ja. Gre za prevoze živali. Über die Stellungnahme für den Agri zum Initiativbericht gre za mnenje odbora Agri v zvezi z poročilom na lastno pobudo in tu moram sporočiti, da v zadnji minuti. Hm? Okay. Torej, da, je, da se je konsolidiran predlog ena spremenil v kompromisni predlog ena in bomo o tem glasovali, kdo je za kdo je proti, vzdržani, sprejeto. Potem številka 2, glasujemo o kompromisu 2, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, veliko večino sprejeto. Potem glasujemo predlogu spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 1 za, proti, vzdržani, sprejeto. 5 za, proti, vzdržani. Vzdržani zavrnjeno. 4. Za. Proti. Vzdržani zavrnjeno. 6. Za. Proti. Vzdržani. Sprijeto. 7. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 10. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 9 za proti. Zdržani. Ni čisto jasno, bomo preverili številko 9. Glasujemo. Ste vsi glasovali? 9. Konec glasovanja. 29 za, 25 proti, eno zdržan glas. Sprejeto. 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, 12 za, proti, vzdržani, sprejeto, 11 za, proti, vzdržani, bomo preverili številko 11, elektronsko glasujemo, ste vsi glasovali, konec glasovanja. 29 za, 26 proti, sprejeto. 13 za, proti, zdržani. Z majhno večino sprejeto, bi rekel. Bomo pa preverili tudi 13, če želite. 13, glasujemo. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 30 za, 24 proti, sprejeto. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 14 za, proti, vzdržani, sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 za, proti, vzdržani, sprejeto. 18 za, proti vzdržani sprejeto, 20 za, proti vzdržani sprejeto, 21 odpade, 22, 29 odpade, 23 bi odpade in nadaljujemo z Prihiter sem bil 23B, o tem moramo še glasovati. 23B, kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. Petindvajset za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvaindvajset, glasujemo o tem, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Glasujemo o 35 za. 35 za, proti, stržani, zavrnjeno. 37 za, proti, stržani, sprejeto. 36 za, proti, stržani, sprejeto. 19 za, proti, stržani vzdržani, sprejeto 33 za, proti, vzdržani, sprejeto 38 za, proti, vzdržani, sprejeto 42 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 43 za, proti, vzdržani, sprejeto 40 za, proti, proti, zdržanje sprejeto, 39 za, proti, zdržanje sprejeto, 44 za, proti, zdržanje sprejeto, 45 za, proti, zdržanje sprejeto, 41 za, proti, zdržanje sprejeto, 49 za, proti, proti, vzdržani, sprejeto, 47 za, proti, vzdržani, sprejeto, 48 za, proti, vzdržani, sprejeto, 46 za. Ester Delanje, prosim. Pravkar smo sprejeli štiri nove odstavke, ki pravzaprav povejo isto gre o GPS-u in satelitski navigaciji in pa eh, informacije, ki se prenašajo eh, v realnem času. Morda bi bilo dobro, če bi to združili v en um, odstavek kot poročevalka v odboru za kmetijstvo, bi vam bila za to hvaležna. Hvala. 48. proti, zdržani, sprejeto 46 za, proti, zdržani, zavrnjeno 50 za, proti, zdržani, sprejeto 52 za, proti, zdržani, sprejeto 53 za, proti, zdržani, sprejeto 54 za, proti, proti, zdržani, sprejeto. In sedaj bomo glasovali o tako spremenjenem mnenju. Elektronsko glasujemo. Ja, ja. Konec glasovanja. 51 za, 1 proti dve, dva zdržana glasova, s tem je to mnenje sprejeto. Zahvaljujem se in čestitam poročevalki. Zahvaljujem se za koncentrirano delo in danes je praznik praznujemo konec vojne in moram reči, da če tako mirno sedimo skupaj, včasih kar pozabimo to vrednoto, ki jo imamo v Evropi, da 27 eh, narodnosti lahko skupaj v isti hiši odloča o zadevah, ki se nanaša na 500 milijonov ljudi. To je odlična stvar in zato je to zelo pomemben praznik, ki ga velja obeležiti. Thank you. hvala. Sedaj pa lahko nadaljujemo s dnevnim redom in sicer bomo sedaj obravnavali točko kolega Pirila, to je točka 6, ki smo včeraj preskočili. To torej, je nekdanja točka 6 dnevnega reda, posebno določbo Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta. Oprostite, spet sem bil prehiter. Kolega Pirilo bo na vrsti za kolegico Grostet. Torej, najprej François Grostet z programom za zdravje, torej zdravje za rast, to je točka 17, tretje večletni akcijski program Unije na področju zdravja za obdobje 2014-2020 z naslovom zdravje za rast. Kolegica Grostet prosim kolege, ki klepetajo, da grejo ven ali pa prisluhnite kolegici Grostet. Sedaj ima besedo izključno kolegica Grostet, Françoise Grostet. Prosim, da vse, ki se želijo pogovarjati, da gredo ven, zato da bomo lahko prisluhnili temu pomembnemu poročilu. Gospa kolegica, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj na hitro spomnim na kontekst, kaj ti Evropska komisija je 9. novembra 2011 predstavila osnutek uredbe ki določa ta tretji zdravstveni program za obdobje 2014 do 2020. Naslov pa ima zdravje za rast. Tu imamo proračunsko ovojnico, ki znaša več kot 400 milijonov evrov v tem obdobju. To je več kot 60 milijonov evrov na leto. Cilj tega programa je, da se osredotočimo na glavna področja, pri katerem lahko evropske dejavnosti prinesejo pravo dodano vrednost v zdravstvenem sektorju. To je del Evropske strategije 2020 in tu gre za spodbujanje inovacij na področju zdravstvene oskrbe, gre tudi za to, da bi izboljšali dobro počutje evropskih državljanov. Glede na predhodno obdobje 2017-2013, tu vidimo, povečanje za 5,7 odstotkov več sredstev. Proračunska vojnica pa bo odvisna od sedajnih pogajanj glede večletnih finančnih okvirov. Komisar se je res boril za to, da bi to lahko trajalo in zato smo sedaj podarili inovacije in rast da bi spomnili na to, da v tem kriznem obdobju zdravje ni sinonim deficita vsak evro na evropski ravni, ki gre v zdravstvo, vpliva na nacionalne proračune in dolgoročno gospodarstvo. Le tisto državljanstvo, ki je zdravo, tisti državljani, ki so zdravi, lahko prispejo v gospodarstvo. Kar zadeva financiranje tega programa, lahko rečem, da pri tem sodeluje nacionalni zdravstveni programi, pa tudi javni in zasebni programi. Tu imamo tudi mednarodne organizacije, nevladne organizacije, ki so aktivne v zdravstvenem sektorju pomembno izpomniti to, da to ni program strukturnih skladov, prav tako to ni program raziskovalnega področja. Tu imamo štiri prioritetne cilje. Najprej gre za prispevanje k ustvarjanju inovativnega in dobrega zdravstvenega sistema, drugič gre za izboljšanje dostopa do bolj kakovostne zdravstvene oskrbe, ki bo bolj gotova za vse evropske državljane, tretjič gre za to, da bi spodbujali dobro zdravje, da bi preprečevali bolezni in četrtič, gre za to, da bi ščitili državljane pred zdravstvenimi čezmenjimi grožnjami. No, sedaj bom šla na glavne smernice v poročilu. Najprej naslov, o tem sem že govorila. Zdravje za rast me je nekoliko presenetilo. Predlagam, da to spremenimo. Da rečemo zdravje in rast kajti menim, da ne moremo zdravje omejiti le na logiko rasti. V francoski različici zdravje za rast, kot v angliščini health for growth, to daje preveč omejujočo vizijo tega programa. Spomnim se, da ko sem o tem govorila, da je nekdani predsednik John Lennon povedal komisarju Daliju, kako je s tem. O tem smo se pogovarjali in vem, da komisar Dali ni naklonjen mojemu predlogu, ampak vseeno predlagam, da bi to spremenili. Seveda vam lahko tudi prisluhnemo tej temi. Res je. Priznamo lahko, da je zdravje vzvod rasti, to gre za ustvarjanje delovnih mest v kriznem obdobju. Res je, zdravje je stabr evropskega gospodarstva. Pa kateri pa so cili programa? zdi se mi jasno in nujno potrebno, da se izognemo podvajanju. Zato, da bi bolje uporabili finančne vire, ki jih imamo na voljo, kajti sedaj vemo, da so finančni viri omejeni. Tako da moramo tu poštevati vse te vidike, zato da ne bomo imeli katalogu ukrepov. Kajti posledično bi to privedlo do zmanjšanja financiranja in program ne bi bil več učinkovit. Pri tem programu ne gre za to, da bi imeli izčrpen seznam patoloških bolezni. To se mi zdi pomembno. Mislim, da se moramo temu izogniti, to pravim vsem kolegom, ki so to. Pomembno je, da ložimo predloge sprememb, zato da bi podprli to ali drugo patologijo. Ampak, če bi to bilo normalno, potem bi v tem poročilu to bilo nesmiselno. Potem poročunska porazdelitev tu imamo štiri cilje. Gre za krepitev inovacij, gre za zboljšanje do, dostopa do kakovostnega zdravstva, potem imamo preprečevanje bolezni, ščitenje državljanov pred čezmejnimi grožnjami. Mislim, da tega ne smemo omejiti. Te cilje moramo uskladiti. Pri vsakem moramo imeti proračunsko vojnico in kaj je predlagano, da bi ta proračunska vojnica bila vnaprej določena in mislim, da bi to lahko privedlo do tega, da bi omejili razsežnost nekaterih projektov. In tu imamo večletno obdobje, kar pomeni, da se lahko zgodi, da lahko pri takšnih okoliščinah, zaradi katerih bi lahko bili tako fleksibilni, lahko bi se bolj nagibali k nekaterim ciljem, odvisno od okoliščin. Torej, ne smemo imeti hierarhije med štirimi cili programa. Recimo, če imamo čezmejno zdravstveno grožnjo, je to četrti cilj programa, zato bi lahko bilo korisno, če bi uporabili primirno financiranje za to. Kontraproduktivno bi bilo, če bi že a priori določili to hierarhijo med cili. Glede inovacij, sem želela spomniti na vlogo zdravstvene industrije žal pozabljamo na to, da imamo toliko tehnologije, ko gre za različna zdravila proti raku, kot jih imamo pri Airbusu. Torej, ko gre za to industrijo zdravil, je to zelo velik izziv, ko gre za tehnologijo. Ne smemo pozabiti na to. Inovacije so ključnega pomena. Ko gre za cilj, ki se nanaša na preventivo. Tu imamo dejavnike tveganja te moramo opredeliti za bolj učinkovite strategije. Glavni dejavniki tveganja, ključno slabo prehrano ali spremalo gibanja, vse to moramo upoštevati pri preventivi. Na učinkovit način, ko gre za kronične bolezni, primerno, recimo primer, tu vidimo preveč eh, debelosti. Pri otrocih to vidimo v Evropi. kar nedvomno vpliva na srčne bolezni pri odraslih. Na splošno menim, da bi morali pri tem programu bolj vključiti staranje prebivalstva in bolezni, ki so povezane s starostjo. Tu gre za horizontalno problematiko, ki se nanaša tako na prvi cilj, Torej, tu imamo inovacijske in dobre zdravstvene sisteme. To se nanaša tudi na drugi cilj, izboljšanje dostopa do bolj kakovostnega zdravja, zdravstvene oskrbe. In to je tudi tretji cilj. Tu gre za preprečevanje bolezni, za spodbojanje boljšega zdravja. Ohranjati moramo zdravje posameznika, kolikor se le da, zmogljivost posameznika, da ostane aktivni fizično in družbeno. Tako bomo lahko optimizirali pozitivni učinek na produktivnost in na konkurenčnost. Izboljšanje zdravstva naših starejših je pomembno, tako da bomo pripričali trpljenje starejših, prav tako pa bo manj izdatkov gospodarstvo in socialno gledano zaradi zdravstva. In končno imamo zadnji četrti cilj programa, ta zanaša na zaščito državljanov pred čezmejnimi grožnjami. Če se želimo boriti proti tem grožnjam, potrebujemo cepljenje prebivalstva. To je orodje, ki je lahko precej učinkovito, ko gre za eh, hude zdravstvene grožnje. In če bo cepivo omogočilo to, da bomo znatno izboljšali zdravstvene pogoje evropskih državljanov, potem bomo pri tem napredku vseeno videli kar nekaj grožen. Recimo, tu imamo mobilnost, ki je vedno večja pri prebivalstvu, potem imamo vse več skupin, ki niso cepljene zaradi omejenega dostopa do zdravstvenega varstva in tu imamo nenehan upad sprejemanja cepiv pri prebivalstvu. Evropska unija mora biti bolj prostovoljna pri tem, zato da bi imeli skupno strategijo na področju cepiv. Potrebujemo kritje, ki bi bilo optimalno pri cepljenju, tako da bomo zmanjšali smrtnost zaradi teh bolezni preko nenehnih naporov, Sodelovati moramo biti inovativni in to upoštevati pri skupnih dejavnostih in pri izvajanju preventivnih učinkovitih ukrepov. Torej, naj sklenem, menim, da lahko dosežemo napredek pri ocenjevanju različnih ciljev v tem programu, zato predlagam, da bi upoštevali rezultate, ki jih imamo v zdravstvenih sistemih držav članic preko stalnih kazalnikov, recimo tu imamo odstotek stroškov glede na BNP, Tu imamo tudi rezultate glede življenjske dobe državljanov in tu imamo tudi število let dobrega zdravja. Tako, s tem sem povzela razpravo za kolege. Seveda um, bi rada prisluhnila kolegom, ne spomnim časovnico. Končni datum za vložitev predlogo spremem je 16. maj. In potem bomo 20. junija glasovali o tem odboru. Predsedujoče, zdaj pa poslušam kolege. Hvala. Hvala, gospod kolegica. Sedaj dajem besedo pročevalcem v senci za štiri minute. Drugače nam bo čas pobegnil. Izvoli, štiri minute. Hvala lepa. Thank, uh, Najprej hvala gospe Grostet za njeno poročilo. Veselje mi je, da se lahko strinjamo glede večine stvari v poročilu. Pozdravljam predloge komisije in vesela sem, ker bomo imeli vsaj program javnega zdravja v prihodnosti, ampak istočasno pa sem precej zaskrbljena, ker so nekatere prioritete napačne. Kot je rekla Grosted, ne gre za to, da imamo zdravje za rast. Mislim, da moramo govoriti o rasti za zdravje. To bi bilo bolje obrniti. Vse v Evropi vsi čutijo gospodarsko krizo, ampak ljudje niso krivi za to. In ne gre le za denar, Zdravje trpi in o tem sem želela govoriti. Recimo v Grčiji vidimo 40 odstotkov več samomorov, v moji državi vidimo, da mm, se razpadajo nacionalne zdravstvene storitve. Sedaj bolj kot kdajkoli potrebujemo močne javno zdravstvene programe Evropske unije, da bi podprli države članice. Tu potrebujemo screening smirnice glede preprečevanja raka na prsih. S tem smo rešili življenja na tisoče žensk brez standardov ne bi odkrili raka, dokler ne bi bilo prepozno. Potrebujemo skupne ukrepe tudi pri Alzheimerjevi bolezni. S tem bomo reševali en izmed najhujših težav za vse nas, ker se prebivalstvo stara v Evropski uniji. Zato je ključnega pomena, da še naprej tako delamo in vesela sem, ker se komisija strinja s tem. Ampak ne smemo zapreti vrat novim pobudam. Zdi se, da se komisija osredotoča na Eh, rak in na um, HIV AIDS. Tu smo bili uspešni v preteklosti in še naprej moramo to nadaljevati v prihodnosti. Ampak strinjam se z gospod Grostet, z njenim pristopom, da se moramo izogibati nekaterim boleznim. Tako da imamo vse možnosti odprte. Ne bomo menjali nekaterih, ne želimo imeti nek seznam bolezni, ki naj bi jih urejali. Osredotočeni moramo biti na preventivo. Torej, lahko bi se izognili številnim zdravstvenim tveganjem in izzivom, če bi imeli dobro politiko. V današnjih eh, hudih časih bi s preventivo lahko razbremenili zdravstvene storitve. To je ključnega pomena. Pročiti moramo prehranjevanje, vadbo, to je ključnega pomena pri boju proti debelosti in podobnim boleznim. Prav tako moramo zelo pozorno preučiti vse vedike, tobačne politike. No, ljudje bodo že naveličeni, ker nekaj na to menim. Potrebujemo okolje brez kajenja, potem moramo preučiti tudi o, eh, embalaže tobaka in gojenje tobaka v Evropski uniji. To so en glavni izzivi. Inovacija v zrastni oskrbi, nove tehnologije, vse to ima potencial, zato bi spodbudili gospodarstva. Naš cilj pa bi moral biti zdravi ljudje. To je pomembno. Zdravo prebivalstvo pomeni uh, boljšo, bolj vzdržno družbo, pa tudi boljše gospodarstvo. To se veselim delo s poročevalko in s komisijo, tako da bomo dobro določili pri tem, kot sem rekla prej. Veliko imamo skupnega, zato mislim, da ne bo pretežko. Hvala. Hvala lepa. Tri minute. Naslednja je Antonija Pano. Hvala, predsedujoči. Naj se najprej zahvalim Fransua za njeno poročilo, za njeno odprtnost in sodelovanje pri pripravi osnutka. Alde podpira in pozdravlja ta predlog komisije. Vemo, da je ključnega pomena v teh časih gospodarske krize v Evropski uniji. Še posebej pozdravljamo prioriteto javnega zdravja, kot je to predstavljeno. Pročevalko je to podprla. Kot je predlagala komisija, je ključnega pomena, da se tu sredotočamo na intervencije in ukrepe v javnem zdravju, tam, kjer imamo dodano vrednost na evropski ravni in tam, kjer imamo dopolnilne evropske pobude in zakonodajo, ki je povezana z zdravjem državljanov. Zato menim, da bi moral Evropski parlament ostati pri tem pristopu, tako da ne bi te programe spremenili v nek seznam bolezni ali seznam prioritet, kot je poročevalka že omenila. Zato bo naša skupina podprla komisijo in pristop poročevalke. Sedaj bom omenila nekatere točke, ki jih lahko okrepimo in razvijemo. Najprej naslov zdravje za rast ali zdravje in rast. Omeniti moram, da v nekaterih jezikih to ni smiselno ali ni razumljivo. Zato moramo razmisliti, če bi pri razvijanju zdravstvene industrije radi imeli rast ali pa bi radi razvili zdravstvene pogoje ljudi tako, da bodo oni ustvarili rast? Mislim, da bi morali razmisliti o tem, zato da bi poslali pravi signal državljanom glede dejavnikov tveganja. Iz vidika javnega zdravja mislim, da je ključnega pomena, da je to tako močno in pomembno, kot se le da pri teh dejavnikih, ko gre za determinante zdravja. To je pomeno pri življenjskem stilu tu je tudi ključnega pomena, da uskladimo druga politična področja, druge ukrepe, kjer imamo kompetence Evropske unije, ko gre za naše cilje javnega zdravja. Glede inovacij, eden izmed ciljev programa ta, da prispevamo k inovativnemu in dobremu, vzdržnemu zdravstvenemu sistemu, tako da bomo imeli širši pristop pri inovacijah, tako da ne bomo omejeni na tehnologijo ali na industrijska vprašanja spodbujati. Moramo inovacije pri intervencijah v javnem zdravju potrebujemo inovacije, preventivo, inovacijo potrebujemo tudi v zdravstvenih sistemih in pri upravljanju. To bo novo obdobje za zdravstveni sektor. Glede financiranja upravičnosti in ocenjevanja, ALDE bo še posebej pozoran na ukrepe financiranja upravičnosti in na spremljanje rezultatov programa in končno glede splošnih smernic najmočno podprem glavne predloge spremembe glede usmeritev. To je bilo sprejeto odboru FEM. Sama sem sodelovala pri tem in upam, da bo odpor podprl ta ravnotežen pristop. Podarili bomo to potrebo potem, da imamo različne dinamike tudi glede spola in to je pomembno v različnih strategijah. Hvala. Kolegen, Hvala, kolegica. Prosim, če prisluhnete poročevalcem v senci in če imate kakšne druge pogovore, jih prosim nadaljujte zunaj. können wir jetzt weitermachen? Gut. Lahko nadaljujemo, hvala. Potem dajem besedo kolegici Mišel Ivazi tudi za štiri minute. Merci, monsieur. Hvala, gospod predsednik. To je zelo zanimiv program. Zlasti, če želimo spodbojati zdravje. Glede na slova, se strinjam z gospod Grostep, to je nespremljivo v tej obliki ne moremo zapisati zdravje za rast. Res moramo preučiti ta naslov. Besedilo o tretjem večletnem akcijskem programu Evropske unije na področju zdravja je tak, da mora biti, ne vem, marketing, to bi lahko bil naslov, ali zdravje in blaginja, kajti blaginja ima lahko širši pomen, ampak ne zdravje za rast, to ni primerno. Glede splošnih komentarjev, sama bi rada, da bolje opredelimo merila dodeljevanja pravičencev. Nočem, da bi dajali denar tistim, ki so bolj tisti, ki delajo v farmacijskih laboratorijih. Potrebujemo merila za nekatere neodvisnosti. No, seveda, idealno to ne bo mogoče, ampak mislim, da bi morali delati na tem in to opredeljevati. Glede specifičnih ciljev, mislim, da tu vidimo veliko dimenzijo, preventivo. Tu moramo dodati tudi okolje in zdravje. To je priložnost za to, da to omenimo, ko gre za vse te nove kronične bolezni. Omenjali ste debelost, omenjali ste rak. To je na visoke ravni Evropske unije, če imamo dobro politiko preprečevanja. Poglejte si zadnji škandal glede endokrinih motivcev. Tu imamo vez med temi izdelki, uh, bistenol in drugo imamo in po drugi strani imamo debelost. Torej, ni smisel, da imamo potem statin, zdravila in drugo kot v Ameriki, recimo, da dajemo to otrokom, ker so debeli, da postanejo še bolj debeli. Torej, res moramo uporabiti ta program, zato da bi imeli dobro zdravstveno in okoljsko načrtovanje. Kaj je še pomembno tu? Res moramo spodbuditi alternativne metode, dopolnilne metode pri zdravstveni oskrbi. Vedno govorimo o zdravilih, o zdravstveni oskrbi, bolnišnicah, ampak tu imamo tudi druge alternative in to bi morali uporabiti pri tem programu, da bi to spodbujali. Istočasno glede trajnostnih zdravstvenih sistemov. Če bodo inovacije temeljile na patentih, bo to problematično, kajti pri patentih gre za to, da so pogosto precej dragi in to ne odraža nujno vse potrebe. Preučiti moramo alternativne pristope. In končno nekaj glede kazalnikov. Mislim, da je zelo zanimivo, da imamo kazalnike, kajti tu vidimo, da imamo proces ocenjevanja ampak mislim, da potrebujemo ocenjevanja in merila, ki so kvantitativna, ampak ki so tudi kvalitativna, zato da bi videli, če smo dosegli cilje. Zato imamo recimo izraz blaginja. To sem omenjala na začetku. Pri blagini gre za kaj? Za kaj gre? Če smo le kvantitativni, če govorimo le o cepivih, o tem, koliko zdravil smo prodali, kako je z opremo v bolnišnicah, ne vem. To imamo lahko tudi dobro počutje, to, kako se ljudje počutijo, kako občutijo zdravje, tudi to bi lahko menili. In zadnje iz moje strani, četrti cilj, mislim, da masivno cepljenje prebivalstva čezmejno ni tako dobro. Videli smo, kako je bilo s tem, včasih imamo sekundarne učinke, in ne moramo vedno meniti, da imamo čudežne izdelke, ko gre za cepiva in nove bolezni. Dank, und... Hvala, gospa kolegica. Besedo ima gospod Rossi kot poročevalec v senci. Ringrazio... Ja, hvala, predsedujoči. Hvaležen sem poročevalki. Mislim, da je opravila odlično delo. To je zelo pomembna zakonodaja. Zato, ker bo tu šlo za države članice. Govorimo o 60 milijonih evrov na leto in to bo porazdeljeno na 28 držav članic. Tako da ne gre za zelo velike številke, ampak tu je to kar nekaj denarja. To so predvsej občutljive teme, kajti to zadeva vse nas. V določenem trenutku bomo vsi imeli nekatere težave in bomo potrebovali zdravstveno oskrbo. Mislim, da je pomembno, da se poročevalka osredotoči predvsem na enake priložnosti, na pravice bolnih. Tako da moramo razmisliti o staranju, dobrem staranju. Potem moramo tistim, ki so dolgo v bolnišnice, dati pravico do elektronske oskrbe, recimo. Lahko bi imeli neko ureditev vse na enem mestu ali pa bi pomagali zdravnikom, da ostanejo na podeželju, recimo. Potem imamo tudi invalide, zlasti, ko gre za mlade. Ti imajo pogosto težave z mobilnostjo in težko dostopajo do zdravstvene oskrbe. Potem imamo tudi redke bolezni, ki so mogoče dedne. Tudi ti ljudje imajo pravico do zdravstvene oskrbe. V tem poročilu bi povdaril te vidike, sestavil bom predloge sprememb, ki bodo šli v tej smeri. Poskrbeti moramo tudi za to, da se vsi zavedajo svojih pravic. Ampak skušajmo spodbuditi znanje, moralo, dožnosti, recimo pri darovanju krvi, plazme, organov. Obvestiti moramo državljane o pravicah, ampak tudi o tem, kaj lahko storijo, da bi pomagali drugim. Mogoče bo to, da damo kri ali plazmo nekaj majhnega, ampak s tem lahko pomagamo, potem žrtve. Tudi tu bom uložil predlog spremembe, da bi poročevalka omenila boljše prepoznavanje dejstva, da so nekateri lahko žrtve zaradi napačne zdravstvene oskrbe ali slabe, recimo, ko gre za okužbo pri transfuzijah s krvjo, to sem videl po celotni Evropski uniji, tu je bilo nastotne primere, nekateri so umrli, mogoče celo zaradi cepiv, cepiva lahko škodujejo otrokom, potem so otroci recimo lahko alergični in to ima lahko hude posledice. Veliko je takšnih primerov. Torej, dodati bi morali uh, opomnik o tem, sicer pa bi lahko to poročilo podprli. In mislim, da bi morali proračunske zneske ohraniti na tej ravni. To ni nekaj zelo velikega, ampak mislim, da se je vredno boriti za to. Hvala, s tem smo zaključili krok poročevalcev v senci. In zato bom sedaj prebral, kdo se je prijavil k besedi. Robert, Nikos, Rizo, Golos in Frederik Ries, Peter Lise, als erstes in Mario Pirillo. Habe ich jemanden vergessen? Sonst würde ich jetzt die Rednerliste schließen. Ja, sind, sind mit drauf, Herr Kollege, Sie sind mit drauf. Äh, und Tudi vi ste na seznamu. Predlagam, da omejimo čas govora na dve minute in pol, drugače nam bo čas pobegnil. Najprej ima besedo Peter Lize, potem pa sledi gospod Mario Pirilo. Peter Lize. Hvala lepa, predsedujoči hvala, François Grostet, za odlično delo in za osnutek poročila. Mislim, da gre v pravo smer. Podpiram tudi zamisel, da ne smemo sedaj narediti neke eh, ga tekmovanja, katero bolezen naj se omeni in katero ne, ampak da si celo razpravo gledamo bolj globalno. Zelo podpiram spremembo naslova, kajti če ima nekdo rojstni dan ali ob novem letu, potem se mu želi predvsem zdravje. In uh, vsi vemo, kako pomembna je gospodarska rast, predvsem v teh težkih časih. Nikogar pa nisem srečal, ki bi eh, nekomu ob novem letu zaželel gospodarsko rast. Torej, zato moramo upoštevati interese državljanov. Eh, na področju zdravja in jih tudi postaviti v ospredje. Vem, zakaj je komisija predložila tak predlog, komisar Dali je to tudi pred, pred, med njegovim obiskom pred eh, odborom um, razložil, ampak mi nismo Evropska komisija, mi smo neposredno voljeni predstavniki državljanov in zato moramo dati v ospredje to, kar je za državljane pomembno. To ne pomeni, da ne podpiramo zdravstvene eh, industrije, to moramo, ampak obstaja tudi obstajajo tudi drugi načini za vzpodbujanje zdravja v Evropi, kot pa da je to povezano samo z rastjo določene industrije. Šel bi celo korak dlje in rekel, zakaj ne pustimo pri starem naslovu, torej akcijski načrt za zdravje. No, vsaj razpravljali bi lahko o tem. In potem lahko vidimo, kako se bodo ostale institucije odzvale in morda bo potem predlog, ki ga je dala Grostet, eh, François Grostet, um, kompromis. Pri vseh prizadevanjih si moramo osredotočiti na tiste zadeve, ki imajo dodano vrednost evropsko, torej vprašanja, ki jih države članice ne morejo same rešiti. Redke bolezni so bile že omenjene in to je zagotovo točka, kjer potrebujemo skupne ukrepe. Omenil bi tudi bolezni pri otrokih. Pri otrocih, predvsem če so otroci hudo bolni potrebujejo posebno zdravljenje in evropski pristop je zagotovo potreben. V zvezi s tem bi rad opozoril na to, da se številne kolegice in kolegi tudi eh, posvečajo temi nedonošenčki in tu se lahko opremo na izkušnje portugalske in te izkušnje damo na razpolago vsem. Hvala Peter Lize, Mario Pirilo, 2 minuti 30. Grazie, <clears throat> grazie Presidente. Hvala. Predstojoči. V tem kontekstu omejenih verov in vse večjega popraševanja po zdravstveni oskrbi, ta program Zdravje za rast pomeni nekaj znatnega. Sicer je proračun omejen, ampak tu lahko določimo prioritete, tako da bomo imeli evropsko dodano vrednost. Mislim, da je besedilo komisije usklajeno s temi cilji. Ampak vseeno bi rad opozoril na nekaj, kar ni povsem eksplicitno osnutku uredbe in sicer gre za preprečevanje zaradi fizičnega dobrega počutja. Tu imamo lahko preventivne ukrepe ki so povezani s fizičnim dobrim počutjem. S tem bomo lahko zmanjšali popraševanje po bolnišnični oskrbi pri oskrbi pacijentov. Svetovna zdravstvena organizacija je že pozvala k temu, dolgoročno bi lahko imeli dinamični model družbenih inovacij pri zdravstveni oskrbi. To bi lahko razširili na celotno življenjsko dobo in zdravstveno oskrbo bi lahko osredotočili na specializacijo pri tehnologijah in tu bi se lahko ponovno osredotočali na preventivo. V sklepih sveta iz 7. decembra 2010 piše, da bi morali imeti več specializacije, bolj specializirano zdravstveno oskrbo bi morali imeti in to bi morali izvajati, zlasti ko gre za dostop do primarne zdravstvene oskrbe. To je pomembno tudi v terciarnem sektorju. Anoš, Hvala lepa, sedaj pa gospod Petrle. Imam najprej nekaj eh, splošnih pripomb eh, ob dobro opravljenem delu kolegice Grostet. Eh, prvič bi rekel, da so generalni zdravstveni trendi še naprej eh, nevzpodbudni, veliko število bolezni še naprej eh, narašča, hkrati se dviga cena zdravil najbolj v eh, strukturi stroškov, ob tem pa so države skoraj vse pred vprašanjem reforme zdravstvenih sistemov tudi zato, ker je denarja premalo. E, jaz sem vesel da se vse bolj govori tudi na zadnji konferenci ki jo je komisija organizirala e, da se vse bolj govori o zdravju kot predpogoju za vse drugo v tem smislu tudi tudi za rast e, in dodana vrednost na evropski ravni je nujna in je tudi mogoča zato zelo podpiram Eh, velik poudarek eh, v tem poročilu na promociji zdravja in preprečevanja bolezni. Mi moramo res preseči žalostno povprečje treh odstotkov, ki jih eh, dajo države članice iz zdravstvenih budžetov za promocijo, temu re, za, za preventivo, temu jaz rečem statistična napaka. To številko je treba močno povečati. Upam, da bo ta program vodil v to smer. Drugič sem zelo vesel, da je poudarek tudi na strokovni pomoči za izvedbo zdravstvenih reform zdravstvenih sistemov. E, tudi to lahko pravi samo Evropska zveza, ki se tudi samo lahko ukvarja z vprašanjem neenakosti. Z neenakostjo se ne ukvarjajo države članice, se pa ukvarjajo državljani, ki za te neenakosti vedo in so za njih in mislim, da tudi za nas nesprejemljive. Eh, vesel sem tudi poudarka na problemu staranja, ta bo samo še naraščal v naslednjih letih in glede inovacij bi rekel, da bo, bi bilo dobro, da se ne bi nanašale samo na kurativo, ampak tudi na preventivo, tudi tam bi lahko našli, sem prepričan, kakšne inovacije. Eh, moja zadnja točka je spodbujanje sistema znanja o zdravju. Jaz upam, da tudi o zdravljenju. E, upam da to pomeni e, da bomo na podlagi že opravljenega dela prišli do e, obsežnejšega sistema indikatorjev zdravja v vseh državah članicah ne samo nekaterih ker brez tega se ne moremo ukvarjati resno z neenakostjo in med temi bi omenil s tem končujem pomembnost tistih indikatorjev, ki govorijo o učinkovitosti zdravil. V tem vidimo velike razlike, tudi velike razlike v predpisovanju zdravil in tako naprej. Glede naslova, jaz nimam problemov, ker v, v slovenščini ta naslov zelo poveden. Hvala lepa. Razumem pa tudi pomisleke gospe eh, eh, eh poročevalke. Hvala. Dank, Hvala, gospod kolega. Sedaj pa za dve minute in pol kolegica Dagmar Odperent. O, pa bom pa hitra. Hvala, gospod predsednik. Nekaj pripomb imam o, k seveda odličnem poročilu kolegice Grostet, ki je strokovnjakinja za zdravstveno politiko in vsega, če se dotakne, opravi odlično. Nekaj malih pripomb imam v zvezi z osebino in nekaj pomislekov. Pripombe so naprimer sledeče. Ko kolegica v predlogu spremembe 20 se navezuje na, predvsem na kronične bolezni, potem je tu problem, da zato nimamo neke splošno veljavne definicije v vseh državah članicah. Še vedno sem mnenja, da bi bilo bolje, če bi navedli posamezne bolezni, vrste bolezni, da bi bilo tudi pravilno navesti posamezne oblike raka in v predlogu komisije pogrešamo pozorilo na nevrološke bolezni in bolezni možganov. Kolegica Grostet je to v predlogu spremembe 15 eh, povzela. Mislim pa, da lahko to okrepimo, kajti Težave, s katerimi se bomo morali soočati v prihodnosti, bodo predvsem vezane na neurodegenerativne bolezni in bolezni možganov ter bolezni, ki so s tem povezane. Ampak to so zame le obstranske zadeve, kajti bojim se, da si tukaj vsi nalagamo veliko dela za nekaj, kar na koncu ne bo postalo stvarnost. Vse bi nas spomnilo na to, kako smo sprejemali zakonodajo o čezmejni zdravstveni skrbi oziroma kako smo si za to prizadevali. Države članice članice pa niso bile pripravljene niti pri majhnih zadevah, kot so skupne informacijske točke, se strinjati s tem, zato da bi lahko imeli neko izmenjavo znanja. In če moramo nekaj storiti smiselno, in to je omenil tudi gospod Petrle, moramo odstotkovni delež držav članic, ki ga namenijo od BDP-ja eh, za zdravje, povečati. Povečati moramo to, kar so pripravljene države investirati za državljane in državljanke. In to je le drobec tega, kar, oddaj, kar namenijo naprimer prometni infrastrukturi, pa če tudi drugače zgleda kot eh, v velikih državah kot Nemčiji recimo. In sramota je, kaj se zahteva oziroma kakšna zdravstvena oskrba se nudi eh, državljanom. In čudi me, da še ni revolucije na cestih, čudi me, da niso svojci številnih eh, bolanih ljudi bolj glasni in ne demonstrirajo. Ampak še nekaj, če nam bo uspelo v tem predlogu jasno zadolžiti države članice na kakršen koli način že, tudi če to povežemo z plačili v strukturne sklade, z jasnimi cilji ali kakorkoli, bo to nekaj, kar bomo naredili za naše znanje, kar pa ne bo postalo stvarnost. Hvala. Hvala lepa za upoštevanje časa. Naslednjo ima besedo kolega Nikos Hizogilos. 32. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam bi izpostavil eno razsežnost te razprave, ki je prav tako pomembna. E, zdaj se soočamo z vrčevalnimi ukrepi. Politiki v Grči in tudi v drugih državah se osredotočajo predvsem na krčenje zdravstvenih sistemov ne poudarjajo pa dejavnosti za to, da bi izboljšali zdravstveno varstvo. In če izboljšamo zdravstveno varstvo, to pomeni tudi boljše gospodarstvo. To je povedala tudi gospa poročevalka. Mi bi lahko situacijo izboljšali, tudi gospodarsko situacijo, eh, s preventivnimi programi. V moji državi se je zelo eh, povečala stopna obolevnosti za rakom na pljučih. In s tem se povečujejo tudi stroški za državo. Um, dejanska situacija ljudi eh, je povzročila to poslabšanje njihove eh, vsakdanje navade. Vlagati bi morali predvsem v preventivo, torej v preprečevanje bolezni, preden ljudje izbolijo. To bi izboljšalo njihovo eh, zdravje, njihove življenjske pogoje in tudi situacijo v državi mislim in upam, da bo to strategija za vzdržno blaginjo, da ne bomo podarili samo gospodarstva in razvoja. Pa še nekaj, kar je zelo pomembno v času varčevanja. Eh, tukaj smo videli, eh, katere so štiri glavne osi eh, tega poročila. Ena os govori tudi o dostopu vseh državljanov do zdravstvenega varstva. To je zelo pomembno. Imamo pa Eh, del družbe, ki zaradi brezposelnosti ali zaradi slabših življenjskih pogojev nimajo dostopa do zdravstvenega varstva. Ne morejo si privoščiti tega dostopa. Zato je zelo pomembno, da strategija Evropske unije upošteva eh, te ekstremne pogoje, v katerih so se zdaj znašli ljudje. Naprimer v bolj oddaljenih, goratih regijah, eh, kjer ni zdravstvenih centrov. Ne govorim samo o ljudeh na robu družbe, ampak tudi o družbah eh, oziroma skupnostih na otokih, v moji državi, naprimer turistični otoki, ki sploh nimajo zdravnikov in ljudje ogromno porabijo za to, da si prevoščijo zasebno zavarovanje eh, in pa za potovanja do zdravnikov. Osredotočiti se moramo tudi na te teme. pa še nekaj čezmejne zdravstvene grožne in tveganja. Zelo pogosto imamo populistične težnje, vsaj v moji državi, ki se osredotočajo na to, pravijo, da mora eh, Evropska unija imela politik, da mora imeti politike za boj proti zunanjim grožnam, ampak moramo omogočiti tudi to, da bodo nezakoniti priseljeci prav tako imeli dostop do javnega zdravstva, kajti na ta način bomo izboljšali njihovo zdravje in pa tudi zdravje naših državljanov. Hvala. Sedaj pa še Frederik Riz, 2 minuti 30. Ja, ostala bom res zelo kratka. Hvala, Françoise Grostet. Mislim, da ima veliko izkušenj in to je zelo dobro. Spomnim se časa, ko smo se pogovarjali o istih izzivi z profesorjem Teta Kalisom. No, tu imamo ponovno takšne izzive. Naslov najprej. Slišala sem nekaj o tem, vem, da gre za terminološko vprašanje, ampak ne gre le za filozofijo komisije, gre tudi za sporočilo, ki ga mi želimo poslati kot poslanci državljanom Evrope. Zaenkrat ta naslov ni najboljši ko gre za vprašanje zdravja, za rast, ne vem, tu imamo podpomen glede utilitarnosti. Ne vem, konotacije niso najboljše. Lahko da bo prišlo do nesporazumov in tu bi morali ponovno zastaviti vprašanje komisiji, čeprav je komisar Deli to že obrazložil. In mislim, da bi morali to spremeniti vsekakor. Mislim, da ta naslov ni posrečen. Strinjam se tudi z mnenjem poročevalke o inovacijah ne smemo se zapletati le v takšne razprave, ampak moramo podpreti Evropsko raziskavo, zlasti, ko gre za nove bolezni, tudi genetske. Vse to je predvsej obitajoče v Evropski uniji in to mora biti ključno pri tej genetski evoluciji, s katero se soočamo. Potem imamo tudi osmi okvirni program za raziskave. Imamo pa tudi prvo dimenzijo, prvi cilj tega zdravstvenega programa. Gre za to, da bi krepili te inovacije. Slišala sem argumente gospe Privazi in strinjam se s tem, treba je podpreti, kako podpreti, katera so merila neodvisnosti, ampak inovacije mora biti jasne. To mora biti prioriteta. Kaj se mi zdi še pomembno, da je politični signal jasen, da podpremo zdravstveni poklic, to je eden izmed ključnih sektorjev um, Evrope 27. To znaša več odstotkov PNB, potem tudi 10 odstotkov kadrov imamo tam, slišimo, da imamo tudi alternativne sektorje, ampak to moramo to jasno podpreti v tem ključnem sektorju zdravstva. Seveda se strinjam z mnenjem pročevalke, da ne smemo ustvarjati nek seznam želja, ne smemo podvajati prioritete in to vedno se trudimo, da bi bilo tako. Potrebujemo pravo dodano vrednost Evropske unije. Treba je podpreti predhodne programe, ki so naši, ko gre za boj proti tobaku, boj proti alkoholu, boj proti debelosti. Nekoč sem bila počvalka o tem, govorili smo o preprečevanju, to je ključnega pomena. Podpiram tudi cilj gospe Grostet, ko gre za te dejavnike, ki so grožnja vsem nam, gre za staranje prebivalstva in s tem so povezane različne degenerativne bolezni. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo komisiji če jo ne motimo. Yes, thank you very much. Uh, thank you. Um, and first of all, I'd like to thank the... Najlepša hvala. Najprej se zahvaljujem poročevalki gospe Grostet za zelo izčrpno delo o tem predlogu. Zahvaljujem se tudi članom in članicam za njihove prispevke. V imenu komisije pa bi rad povedal še to, da sem vesel uh, soglasja glede potrebe po tem programu in tudi glede eh, temeljnih ciljev pomena zdravstva za državljane in pa strinjamo se tudi o glavnih izzivih. Pa še nekaj komentarjev o ključnih temah, ki so bile izpostavljene. Ko govorimo o programu Zdravje za rast, eh, gradimo na eh, izkušnjah, to bo že tretji krug tega programa. Imamo že desetletje izkušenj z formalnimi zdravstvenimi programi programi. In tukaj želimo graditi na izkušnjah preteklih programov. Želimo pa se soočiti tudi z novimi izzivi in komisija je skušala to doseči v svojem predlogu. Jasno je tudi, da je treba razumeti, kaj dejansko lahko dosežemo s tem programom. Imamo različne pristojnosti različnih akterjev na področju zdravstvenih politik in eh, tudi stopna proračuna oziroma znesek ni največji. Kot v preteklih eh, programih je ta program tudi zdaj namenjen podpori glavnim akterjem, politikom, eh, glavnim dejavnikom pri njihovem delu, tako da bo program uspešen. Merili ga bomo po tem, kako uh, hitro se lahko stvari spreminjajo, kako hitro dosegamo rezultate. In tudi pri izbiri indikatorjev smo skušali kar najbolje poudariti, da si želimo doseči to. Potem tudi glede na različne pristojnosti moramo oceniti, kako uh, koristen se uporabnikom zdi naš program za doseganje ciljev. Vse to smo upoštevali, program je. Eh, zmeren, številni člani ste to omenili, ampak je kljub vsemu pomemben. Če si ogledamo zadnjih deset let, vidimo, da je kar nekaj pozitivnih izkušenj, iz katerih se lahko učimo. Jasno je treba govoriti tudi o naslovu. K temu se bom še vrnil, kajti skoraj vsi govorci so to komentirali. Morda gre za vprašanje razumevanja in sam bi rad predstavil razumevanje komisije. Ne gre toliko za naslov, ki je tu pomemben, ampak za eh, filozofijo, ki leži za tem. To ni gospodarski program in tudi nima takega namena. To bi rad zelo jasno povedal. Tudi na noben način noče zdravstva podrejati gospodarski agendi. Če že, potem je to je res ravno obratno. Komisija si tukaj želi povedati, da moramo razumeti to, kar eh, mislimo z besedo rastjo. To smo že povedali v dokumentu Mladi 2020 oziroma Youth 2020. Želimo, da bi bila rast eh, trajna in uh, vzdržna. Želimo, da bi zdravstvo bilo v središču našega gospodarskega in socialnega modela v Evropi. Uh, to mesto si zasluži in tudi naši državljani želijo, da bi bilo tako. Zdravje za rast. E, to ne pomeni, da e, merimo zdravstveno oskrbo samo potem, koliko delovnih mest ustvari. Merimo jo potem, koliko pomaga državljanom, koliko državljani lahko sodelujejo v dejavnostih zdravstva. E, potem je treba zagotoviti dostop do kvalitetnih zdravstvenih storitev. To je ključnega pomena pri tem, kako razumemo rast. In to si tudi želimo za naslednje obdobje. Ne smemo gledati na zdravje samo kot na nek strošek, moramo ga obravnavati v bolj pozitivni luči. Zdravstvo to je temeljna opeka v naši strukturi Evropske unije. Kot sem rekel, tukaj ne gre toliko za samo besedilo. Priznam, da je naslov lahko eh, zavajujoč oziroma težaven, ampak eh, razložil sem, kaj želi komisija s tem doseči. Imamo široko soglasje, da eh, si zdravje in zdravstvena oskrba zaslužita čim več vlagan. Pa še nekaj besed o prednostnih nalogah. Številni govorci so povdarili tudi to temo komisija je predlagala štiri specifične cilje. To so vsi pomembni cilji, kajti če ne bi bili pomembni, potem jih ne bi vključili na ta seznam. Moramo pa priznati tudi naslednje. S temi cilji smo se ukvarjali na različne načine skozi zgodovino. V nekaterih primerjih smo gradili na eh, predhodnih izkušnjah in znanju, ki je že bilo razvito. E, torej pri čezmejnih eh, grožnjah, zdravstvenih tveganjih, eh, nekako krepimo že obstoječe izkušnje. Pri drugih eh, ciljih pa šele začenjamo delo in sodelovanje z državami članicami ter z akteri. Prisotne so številne specifične teme, zato imamo tudi različne številke za vložke, ki so potrebni. Zato pa je potrebna tudi določena stopna preglednosti oziroma eh, tudi prožnosti in v večletnem pristopu imamo kar nekaj prožnosti za ukvarjanje s posameznimi temami, ki bodo v določenem obdobju postale morda prioritete. Torej, najlepša hvala. Tudi svet je prosil za besedo, predsedstvo.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 so sedaj v polnem teku, tako da se ne morem spuščati v podrobnosti, ampak lahko pa nekaj povem o tem predlogu. Ta predlog je res zelo pomemben za nas. 22. junija naj bi sprejeli naše stališče o tem predlogu. Kaj lahko še povem? Na svetu nestrpno čakamo, na konstruktivno sodelovanje s parlamentom. Seveda bomo na tej ravni spremljali vaše delo skupaj s komisijo. Pomembno je, da imamo uravnotežen akcijski načrt, zato da bomo res lahko nekaj prinesli državljanom in da bomo izboljšali naše zdravstvene sisteme. Potem podajam besedo še poročevalki za povzetek. Izvolite. Merci beaucoup. Hvala lepa, predsednik. Zelo na kratko. Najprej hvala vsem kolegom, ki so se oglasili. Prepričana sem, da glede na besede vseh lahko oblikujemo predlog konsenza glede te teme. Glede tega se strinjam s kolegi v tem kriznem obdobju. Dobro zdravstveni program ki potrajajo več let, pomeni, da je to dober način sprave naših državljanov z vlogo Evropske unije. Strinjam se s kolegi, ne smemo podvajati stvari. Ta program imamo zato, da bi imeli dodano vrednost glede na vse programe, ki jih že imamo na zdravstvenem področju. Slišala sem vse strinjam se s tem, ustrajate na tem, da bi imeli enakost. Enakost državljanov na področju zdravja. To ne njihno ponavljamo že več let, ampak to je pomembno. Toliko bolj v tem kontekstu krize, kajti tu vidimo, da obstaja tendenca nekaterih vlad, da manjšajo izdatke na zdravstvenem področju, tako da bomo pazili na to, da bomo ohranili ta proračun. Ampak eh, zato se moramo boriti, spremljati moramo komisarja Dalija pri tej volji ohranjanja proračuna, da bi dobili povečan, ne smemo, eh, da bi to povečanje, dovolite, da bi to povečanje izginilo iz proračunske razprave. Potem sem slišala, da želite, da ustrajamo na preventivi. Res je, če želimo izboljšati zdravje državljanov, če želimo imeti dodano vrednost v naših gospodarstvih, če želimo imeti državljane, ki so zdravi, potem je nasplošno bolje za naša gospodarstva, če se osredotočamo na to. To sem slišala. Vzela sem na znanje vse, kar ste povedali, eni in drugi. Videla bom, kako lahko vse to vključimo. Seveda bom preučila vaše predloge sprememb, pripravljena sem se pogovarjati z vsemi, zato da bi lahko imeli dober sporazum. Naslov, ja, vsi bi radi, da bi to spremenili. To bomo skušali narediti najboljši možni način, zato da bi tudi to imeli sporočilo, ki ga bomo prenesli državljanom, zato da bodo vsi dobro razumeli to sporočilo da ne bo nekih nasprotnih pomenov, da ne bi prejudicirali vloge Evropske unije na slab način. Toliko nasplošno. Hvala kolegom, hvala svetu in komisiji glede predlogov o tej temi in res sem na voljo vsem. Hvala. Dank, Hvala, Françoise Grostet rok za založitev predlogov sprememb, kot že rečeno, je 16. maj do 12. In junija, 20. junija, med zasedanjem odbora bomo glasovali o tem poročilu. To je povezano tudi s tem, kako bomo potem nadaljevali v, pri plenarnem zasedanju. Mislim, to je odvisno od pogajanj v zvezi z finančno perspektivo. Mislim, da je bil to dober, dobra razprava. Ena od kritičnih točk je naslov, ki je v nekaterih eh, jezikih zavajajoč, ampak seveda so pomembni tudi, je pomembna tudi vsebina. Sedaj pa prehajamo k šesti točki, Mario Pirilo in sicer. Gre tu za posebne določbe v Evropskem skladu za regionalni razvoj in cilju naložbe za rast in delovna mesta ter razveljavitev uredbe številka 1080 iz leta 2006. Mario Pirilo, prosim za uvod. Imamo 15 minut za to točko dnevnega reda, zato prosim kolege, da ste kratki, ker imamo potem še poročilo gospe Okuni. Izvolite. E Hvala, gospod predsednik. Bom kratek. Hvala, ker ste razpravo o tej točki preložili z včeraj na danes. Zadržan sem bil v Italiji zaradi volitev. V osnutku predloga komisije se vzpostavlja nova politika o regionalnih zadevah in okolje in trajnostni razvoj sta eh, zelo pomembna v Evropi 2020. Kohezijska politika je eden od osrednjih mehanizmov za podporo projektom in pa vlaganjem za dosego nizkogličnega gospodarstva. Predlog, eh, ki zadeva Evropski sklad za regionalni razvoj določa samo 6 odstotkov sredstev za zmanjšanje okoljskih vplivov, ampak glede na naš ambiciozen cilj je to premalo. Vložil sem predlog spremembe, da bi to povečali z 6 na 10 odstotkov za uh, konvergenčne regije. To sem vključil tudi kot tematski cilj glede na peti člen v šestem odstavku, ko gre za okoljske ukrepe, naprimer energetsko učinkovitost. Tudi v prilogi ena, ko se omenjajo kazalniki, eh, tudi to je povezano s tem, eh, ko gre za sklad za razvoj. Posebej si prizadevamo za zmanjšanje tvegan povezanih s podnebnimi spremembami ekosistemski pristop je ta, ki smo si ga izbrali. Za biotsko raznovrstnost sem predlagal eh, enotne kriterije, eh, tako za pomorska oziroma morska območja, kot za kopenska območja. Eh, upoštevati moramo tudi tveganja v obalnih, na obaljnih ozemljih vlaganja eh, na tem področju bi morali povečati in na ta način spodbujati rast in delovna mesta. Zdaj so v veljavi predvsem pristopi posameznih držav članic, kar se tiče konvergenčnih regij in eh, zanima me, ali imajo kolegi kakšne komentarje v zvezi s tem. Hvala lepa, Marja Pirilo. Pilar Ajuzo je prosila za besedo. Mikrofon, prosim. Tudi sama bom zelo kratka. Najprej moram povedati, da so ti skladi bili že velik in pomemben instrument preteklosti in da bodo to še v prihodnosti za razvoj regij v Evropski uniji. Strinjam se s predlogom komisije, strinjam se tudi s tistimi postavkami, ki jih ne smemo subvencionirati. Strinjam se s cili in odstotki, ki so predlagani. Gospodu Pirilu čestitam za odlično upravljeno delo. Želela bi pokomentirati samo nekaj predlogov sprememb. Predlagal je, naj bi vključili tudi šesto točko devetega člena uredbe, horizontalne uredbe. Torej, točka šest, ko gre za varovanje okolja, s tem nimamo nobenih eh, težav, vendar bi lahko vključili uh, vseh enajst ciljev, vsi so zelo trajnostni, potem za manj razvita območja. Gospod Pirilo tudi predlaga vključitev točke šest, strinjam se s tem morda točka šest eh, tukaj ni nujno potrebna, če bi te manj razvite eh, regije vključili drugam. Potem, da bi šest odstotkov povečali na deset, za manj razvita območja je to previsok odstotek, kajti tam imajo že veliko izzivov in pustila bi jim večjo fleksibilnost, da bi se regije same odločale, kakšne so njihove potrebe. Eh, ne strinja se, da bi bilo ta odstotek treba povečati za manj razvite regije. Sama bi eh, pustila 6 eh, odstotkov in mislim, da je predlog komisije tukaj kar dobro uravnotežen. Potem indikatori, skupni indikatori, ki bi jih morali jasno definirati po mnenju poročevalca. Seveda je to potrebno, ampak treba je povedati tudi, da za to potrebujemo tudi Eh, neko strukturo, ki bi ohranjala ravnotežje. To pa ne sme postati preveč eh, izčrpno. Če bi uvedli še nove kazalnike, eh, ne vem, če bi bilo to dobro. S tem pa bi zaključila. Hvala. Hvala lepa za Alde Tikamana. Hvala. Zahvaljujem se poročevalcu za odlično poročilo, v veliki meri ga lahko podprem. Bi pa nekaj povedala o predlogih sprememb. Mislim, da je predlog komisije dober. Zelene, okoljske teme, te bomo v prihodnosti morali bolj upoštevati in zato lahko eh, v ta namen uporabimo tudi sredstva sklada za razvoj in raziskave. Zelo dobro je, da je poročevalec vključil tudi uh, temo ponovne uporabe oziroma reciklaže odpadkov. Uh, to moramo upoštevati. Isto velja tudi za javen prevoz. Poročevalec je spremenil izraz uh, mestni promet v uh, javni promet, to je dobro, ker je ta pojem širši. Pa še odstotki, tudi sama sem skeptična do povečanja. Seveda bi bilo dobro, da bi manj razvite regije več vlagale v to področje, vendar moramo upoštevati tudi njihove potrebe. Mislim, da je 6 odstotkov kar dovolj. Indikatorje pa je seveda treba jasno opredeliti. Uh, upam, da bo komisija šla po tej poti, zaenkrat še nismo dobili jasnega odgovora od njih. Uh, e, indikatori niso bili še razjasneni. Uh, tematski cili pa so uh, velika tema za naslednje obdobje financiranja za regionalno politiko. Uh, tudi odbor regij bo razpravljal o tej temi in to je dobro ne smemo se preveč zadrževati pri tej temi oziroma teme preveč razširiti, kaj ti, če bomo skušali vključiti vse, to ne bo dobro, je pa odlična osnova za razpravo. Hvala. Hvala. Še zadnji prisotni poročevalec v senci, gospod Hrizogilas. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Η έκθεση για το περιφερειακό ταμείο είναι σε μια σωστή κατάσταση to poročilo v regionalnem skladu gre po pravi poti, vendar pa morajo biti cilji bolj ambiciozni, kar se tiče financiranja za programe za zaščito biotske raznovrstnosti. Treba je doseči cilje iz strategije Evropa 2020. Zato mislimo, da odstavek 3 ne sme izključevati inovacij oziroma uh, inovativnih vlaganj. To bi tudi morali tukaj vključiti. Potem eh, bogatejše regije. Mislimo, da bi se ta sklad moral osredotočati tudi na promet in na okolje in sicer na vseh področjih. Na vseh teh področjih se je treba osredotočati na inovativnost. Na številnih območjih eh, Evropske unije vidimo, da je premalo vlagan v okolje in v promet. Poleg tega obstajajo znotraj same regije velike razlike, kaj šele med posameznimi regijami. In zato je treba upoštevati vse regije, tudi tiste najmanj razvite. Treba je uh, si prizadevati za več inovacij potem podnebne spremembe. Tudi tukaj moramo biti bolj ambiciozni pri svojih zavezah. In v povezavi s strategijo Evropa 2020 je treba povečati odstotek obnovljivih virov energije. Treba je priti do 25 odstotkov. Pa še manj razvite regije. E, tukaj bi se sam odločil za povečanje z 6 na 15 odstotkov. Eh, pri določenih členih je treba ukrepiti predlog eh, komisije, ko gre za ekosisteme in biotsko raznovrstnost. In to na način, da bodo storitve v teh regijah bolj učinkovite. Na ta način bomo lahko tudi ustvarjali delovna mesta. Treba je razviti skupne kazalnike ki se bodo lahko odzvali na cilje, vključene v strategijo Evropa 2020. To bo tudi prispevalo k blaginji za državljane. Ne smemo, kalkulat, eh, ne smemo kazalnikov računati samo eh, na podlagi razdal ali števila prebivalstva, ampak jih moramo meriti tudi glede na blaginjo prebivalcev. moramo pa vključiti tudi kazalnike, ki bodo upoštevali še okoljske faktorje. Ne smemo pozabiti povezave med eh, socialno kohezijo in okoljem. Hvala. Hvala. Mi smo danes zamenjali uh, točke dnevnega reda, zato je komisija morala na, tudi na drug uh, sestanek in je upravičena. Še dva govorca sta na seznamu, potem pa poročevalec Petr Lize. Hvala, seveda bom kratek. Najprej bi se zahvalil poročevalcu. Mislim, da moramo kot odbor za okolje podpreti komisarja Hana. Prvič se tema okolje, energetska učinkovita, eh, učinkovitost. Eh, je zapisana na ta način in to moramo obraniti. Zato je smiselno, da komisijo podpremo v tej obliki, da odstotke celo povečamo, tako kot predlaga poročevalec, kajti predlogov za zmanjšanje tega števila je v državah članicah dovolj, zato moramo poročevalca podpreti in tu je poročevalec na pravi poti. Potem pa še ideja z moje strani. V dosedanji uredbi je bila tema trajnostni turizem tudi prioriteta, to pa je sedaj izginilo. Komisija pravi, da lahko projekti se nadaljujejo. Mislim, da trajnostni turizem predstavlja tudi prioriteto našega odbora, zato bi se bolje počutil, če bi bilo to tudi zapisano. Drugače bi lahko na lokalni ravni to tudi narobe razumeli, namreč, da teh dragocenih projektov več ne spodbujemo, kar pa moramo storiti. Eh, Peter Lize, hvala lepa, sedaj pa Sofijo Kuni. Hvala predsedujoči, dragi kolegi. Tudi jaz bi rada čestitela poročevalcu in se mu zahvalila za kakovost opravljenega dela. Slišali smo kar nekaj komentarjev, kot je povedal gospod Lize, mislim, da moramo podpreti komisarja Hanna pri različnih vidikih, ki jih želi povdariti v tej politiki. To je zelo pomembno za okolje, za biotsko raznovrstnost in drugo. Zlasti, ko gre za tematsko osredotočen četrti cilj, to smo že rekli za manj razvite regije. Tu ne bi šli šestih na deset odstotkov, to smo že rekli. Sama sem uložila nekaj predlogov spremem, zato da bi šli še nekoliko dlje. V tretjem členu moramo črtati odstavek, kjer piše, da bi z naložbami izboljšali osnovne storitve za državljane in da se to prepove. Zakaj bi to prepovedali? Zakaj bi prepovedali osnovne storitve državljanom? Državljani potrebujejo zaščito Evrope. Mislim, da moramo črtati ta del. Tako kot je Evropski parlament že večkrat povedal, preko različnih resolucij. Nekatere infrastrukture, kot recimo tiste, ki so povezane z vodo, niso povsem zaključne, ko gre za nekatero zemljo Evropske unije. To je eno. Po drugi strani pa so v slabem položaju v drugih državah. In potem te regije niso več upravičene za finančna sredstva iz regionalne politike pri obnovi infrastruktur. Mislim, da moramo danes pomagati teritorijalnim ozemljem za to, da lahko izboljša infrastrukture, da bodo te bolj kakovostne v teh trenutkih, ko imajo mogoče manj sredstev ali pa države tega ne more najbolje podpirati. Potem glede inovacij, glede trajnostnega razvoja, mislim, da moramo z veliko pozornosti preučiti elektromobilnost, električne avtomobile, Tu gremo res v smeri trajnostnega razvoja in če gremo, potem moramo podpreti takšne vzvode, sredstva, opremljanja, zato da bi lahko elektronsko opremili avtomobile na zemljo. In potem bi lahko razmislili o tem. In na koncu šport. Smo v odboru Envi. Šport je v domeni Evropske unije, že vse od začetka veljave Lizbonske pogodbe. Šport je uh, orodje javnega zdravja. Mislim, da je ključnega pomena, da omogočimo naložbe za športno opremo. To je problematično povsod, v vseh regijah Evropske unije. Premalo je športne opreme. Ne spodbujamo naših državljanov, da se ukvarjajo s športom. To je orodje javnega zdravja, razmisliti moramo o tem. Hvala. Zdaj pa za zaključek Mario Pirillo. Eh, Hvala, predsednik. Na kratko nekaj misli z moje strani. Najprej naj se zahvalim vsem kolegom, ki so se oglasili. Zadovoljen sem, ker mi je uspelo spodbuditi zanimivo razpravo. No, ne bom trdil, da sem bil povsem razumljiv. Sem pa predstavil odprt prispevek, čakam na prispevke vseh kolegov, da se bomo potem lahko pogovorili o tem. Vsekakor lahko skušamo doseči zbližanje stališč in iskanje najboljših rešitev. Ampak kaj bi rad povedal? Tu imamo zelo lepo priložnost. da s komisijo ponovno preučimo uredbo. In sedaj moramo izkoristiti to priložnost, zato da bi zagotovili, da bi v prihodnih letih ta uredba lahko primerno služila potrebam 27 držav članic. Hvala, Mario. Torej, predlogi za spremembe lahko date do eh, 9, ne, do 6. maja in potem bomo 11. julija glasovali o tem in na plenarnem zasedanju septembra 2012 po poletnem počitku. Hvala za vaše prispevke. Sedaj pa bomo nadaljevali z točko 18. To je kolegica Sofija Okini, ki je pristojna za to poročilo in kar predal ji bom besedo. Izvolite. Ja, predsedojoči, dragi kolegi, kot veste, smo že omenjali, skupaj obravnavali to temo, to poročilo. Ta zakonodajni svežen odraža tri glavne cilje in srge za spodbujanje razvoja elektronske identifikacije za rejce, ki se prostovoljno ukvarjajo s tem. Potem se želimo izogniti temu, da bi imeli usporedne tehnologije v Evropi in radi bi zmanjšali upravno obremenitev in stroške rejcev in poklicnih eh, delavcev v govem, sektorju govedi. Nekateri veste, da Še nismo prišli do konca razprave pri tem dosegu. Naj spomnim na zgodovino tega zakonodajnega svežnja. Komisija je predlagala oziroma objavila dva predloga 30. augusta lani. Torej predlagala je zakonodajni predlog. Oktobra sem bila imenovana kot poročevalka. Predstavila sem predlog poročila januarja. zaradi konflikta pristojnosti med odborom za kmetijstvo in okoljem je prišlo do blokade v razpravi. Več tednov, celo šest mesecev je to trajalo. 4. aprila je komisija objavila spremembo in odbor za okolje sedaj pristojen zdo. Pred kratkim, 4. je komisija predstavila spremembo odbora prvotnega predloga, zato sem predlagala, da povabimo komisijo naj predstavi spremembe. Tako da imamo danes lahko to razpravo skupaj. Mislim, da bi komisija morala obrazložiti spremembe, zato da se lahko potem takoj pogovorimo o tem. Danke, ich möchte dann der Kommission... Hvala. Potem pa predajam besedo komisiji. Izvolite. Besedom, bete. Yes, thank you, Mr. Chairman. Hvala, predsednik, in hvala poročevalki, gospod Okuni, za to možnost, da lahko pojasnimo. Res je, kar je gospa Okuni povedala, komisija je predložila prvotni predlog, ki ga je kolegi sprejel avgusta 2011 in uh, eh, m, mm, potem ste prijeli nov predlog aprila letos. In uh, razlogi za spremembe, to bi rad razložil, kajti mislim, da je dobro, da to pojasnimo, zato da zmanjšamo tveganje nesoglasja v tem odboru. Uh, Prvotni predlog, ki je bil sprejet eh, avgusta 2008, je med drugim želel zagotoviti enotne pogoje za eh, sankcije v primeru, ne, v primeru kršitev pravil za označevanje in identifikacijo govedi. V skladu z 22. členom prvotnega predloga so bili določeni enotni pogoji, z izvedbenimi akti. Po ponovnem pregledu različnih situacij in pa tudi člena 24 je komisija smatrala za smiselno, da predloži nov predlog, v katerem se opredelijo pooblastila komisije in vključijo novo, novo pooblastilo za komisijo v skladu z 299. Članu, členu pogodbe, um, z, v, skad, v skladu s katerim bi z delegiranimi akti določali sankcije. Takšen je bil torej pravni pristop, predlog, ki je bil spremenjen kasneje, naj bi bil pač uh, temelj, osnova za pogajanje in tu boste videli, da je 22. člen torej tretja točka, bila spremenjena. Glavni cilj pa je bil, da se dopolni pooblastila komisije z delegiranimi akti in seveda tudi veste, da je, se mora tudi osnovna, uh, mislim, se mora tudi zakonodaja skladati z uh, Eh, uvodnimi izjavami, zato smo tudi te spremenili. Torej, vse, kar je za spremembami, je to, da se poveča pooblastila komisije za sankcije, torej 22. člen. Nič drugega ni za tem, seveda pa smo pripravljeni prisluhniti vašim pripombam in vprašanjem. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa. Potem bi dal besedo poročevalcem v senci in to je med drugim tudi Dagmar od Berend. Hvala lepa. Hvala poročevalki, gospe Tokonin, tudi hvala komisiji. Kolega je še enkrat eh, izpostavil pooblastila za komisije. Kot politično priporočilo bi vam le povedala, da pri delegiranih aktih vedno opozorite na to, katero vlogo ima pri tem parlament in s tem si boste zagotovo pridobili kakšno simpatijo, če boste opozorili tudi na to. Torej, to je instrument, proti kateremu se ne moremo operati in zato mislim, da je tehnična sprememba, ki je vključena v ta predlog, eh, sprememba, ki bi jo tudi priporočila politični skupini, torej, da sprejmemo nespremenjeno, tudi gospodko ni že to omenila. Potem se bomo morali pogovoriti o glavnih točkah, to je vprašanje elektronskega označevanja, torej obveznega elektronskega označevanja prehodne ureditve za to in pa vprašanje nadaljnega obstoja možnosti prostovoljnega označevanja, kajti to je bila vsebina dosedanje ureditve in o tem smo se že pogovarjali. Danes bo o tem glasoval tudi odbor za kmetijstvo in upam, da bo modrost tam taka, da bomo lahko tudi mi lahko um, si s tem pomagali glede sprememb. Uh, ki smo jih danes eh, tukaj videli, nimam več kaj povedati glede same vsebine in pa prostovoljnosti označevanja, pa imam marsikaj povedati. Hvala lepa, naslednja je Rika Vana. Izvolite. Hvala lepa, predsednik. Po mojem mnenju je predlog komisije dober, s tem se lahko strinjam. In eh, kar se tiče elektronskega označevanja, sem mnenja, da je treba to še razviti in jasno mora biti, kateri cilji so tu v spredju in eh, zato podpiram predlog komisije. Kar se tiče prostovoljnega označevanja, pa sem mnenja, da je predlog komisije dober. Kajti vse te oznake temeljijo na trenutno veljavni zakonodaji in eh, zato tu ne vidim nevarnosti. Torej se nasplošno strinjam. Hvala lepa. Nihče drug se ni prijavil k besedi. Oziroma tudi drugih poročevalcev v senci ni, zato dajem besedo poročevalki. Izvolite. 20 minut, 20 minut imam, kaj ne, predsednik? Ja. No, kar zadeva nov predlog komisije. Strinjam se z kolegi. Na začetku sem bila nekoliko presenečna, ker je bil ta predlog eh, predstavljen v tem trenutku, sedem mesecev po starem predlogu, ampak eh, ja, prepričana sem, da da so delegirani akti postopek, ki je veliko boljši za Evropski parlament. Zato ne vidim nobenega razloga, da bi temu nasprotovala. Povsem podpiram kolege glede preostalega dela, poročilo pa bi lahko povedali veliko, ampak to bom povedali v določenem trenutku. Drugič. Sedaj bolj govorimo o postopkih. Je bolj pravi čas za to. Hvala. Vielen Dank. Um... Hvala lepa. Rok za vložitev predlogov sprememb ne bomo še enkrat odpirali, tako so se dogovorili poročevalci v senci. V, pri nas bomo o tem glasovali, na plenarnem zasedanju pa oktober ali septembra. Hvala za koncentrirano delo. To je bilo dolgo zasedanje in želim vam.